Dobar dan vsem skupaj. Bomo začeli z današnjim sestankom, s sestankom našega odbora. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Dobili ste eh, dnevni red, vendar sem dobila eh, dve prošnje za sprememba. Najprej prvi predlog spremembe, to je gos prosila gospa Štrifle, pa gospod Preda se je strinjal, In sicer prosita, da bi eh, zamenjali eh, vrstni red eh, izmenjave mnen. Najprej bomo začeli z gospo Štrifler s mnenjem o sporazumu o flekt, potem pa drugi osnutek gospe s Argentini. In potem bomo govorili o poročilu preda o ribarjenju v Maroko. In potem kar zadeva eh, spolno izkoriščanje in prostitucijo, tu je gospa Kretu zahtevala, da se prenese ta sestanek na 4. in 5. november. In namesto te točke pa bomo razpravljali o predlogih sprememb na osnutek mnenja gospoda Prede in eh, mnenje gospoda Gjustasona pa bo prišlo na vrsto okoli pete ure popovdne. Ali ima kdo kakšno pripombo na tako spremenjeni dnevni red? Če pripomb ni, je spremenjeni dnevni red sprejel. Dobili ste tudi zapisnik 6. in 17. septembra, to je zapisnik sestanka našega odbora. Če imate kakšno pripombo, pošljite te pripombe sekretarijatu pred koncem današnjega sestanka. Če pripomb ne bo, bo zapisnik takšen, kot je, sprejet. Takole. Ravno tako ste v svoji dokumentaciji eh, prejeli eh, priporočila in odločitve sestanka koordinatorjev z dne 10. oktobra letos. Če imate kakšne pripombe v zvezi z rezultati tega sestanka, vas prosim, da te pripombe posredujete sekretarijatu pred koncem današnjega sestanka. Če vaših pripomb ne bo, bodo rezultati sestanka sprejeti takšni kot so. In potem imam še eno sporočilo za vas. Bila sem udeležena na kolokviju v soboto eh, nevladne organizacije, ki se imenuje Knjižnica brez meja, Bibliotek Sans Frontier. Patrick Veil vodi to nevladno organizacijo. Namen te nevladne organizacije je vključiti eh, branje v koncept eh, humanitarne pomoči. To nevladno organizacijo so poklicali na Haiti nekaj dni po katastrofi in sicer s prošnjo, da zagotovi knjige in pa igre, zato da bi se zaposlili in da bi se zaposlili lahko tudi od, odrasli s tem. In to je bila pobuda, ki je bila tam zelo dobro sprejeta. Poskušali smo ugotoviti, kakšno je mesto kulture v humanitarni pomoči in ugotovili smo, da ni nobenih specifičnih eh, rešitev predvidenih za to ni proračunskih linij za pokrivanje potreb po kulturnih dobrinah. In ko si človek to odblizu pogleda, vidi, da je humanitarna pomoč omejena na šest mesecev, ampak razseljene osebe eh, zelo veliko krat preživijo dlje časa v taboriščih. Eh, poprečno trajanje je 17 let. In ta ideja, da bi vključili izobraževanje in kulturo v humanitarno pomoč, je mogoče dobra ideja, ki bi jo bilo vredno natančno preučiti. To sem vam želela povedati in eh, koordinatorjem bom tudi predlagala in predlagam tudi vam, da bi organizirali menjavo eh, mnen s to eh, nevladno organizacijo Bibliotek Sans Frontier, kajti zdi se mi, da je to obetavn projekt oziroma obetavna ideja in tudi ne predstavlja veliko stroškov zlasti, če primerjamo te stroške z vsemi koristmi, ki bi jih taka oblika pomoči zagotovila razseljenim osebam. Potem eh, komisija nima nobenih eh, informacij, eh, potem Katrin Mettenbengen. Dobro. Vprašanje za komisijo nimamo, nismo dobili nobenih vprašanj, ki bi jih postavili danes komisiji. Sedaj gremo naprej. Izmenjava mnen o e, osnutku mnenja gospe Štifle o spremembi uredbe o. To je številka 2173 z leta 2005, to je uredba sveta o vzpostavitvi scheme izdajanja dovoljen flekt za uvoz lesa v Evropsko skupnost. In tu gre za osnutek mnenja za odbor INTA. Odbor INTA je pristojen za to vprašanje. Zakonodajni pred, predlog nima namena spreminjati vsebine eh, scheme izdajanja dovoljen, ampak skušati Eh, zagotoviti, da se te določbe prilagodijo eh, komitologiji, upoštevajoč delegirane in izvedbene akte. Gospa Štrifler, imate besedo za predstavitev svojega mnenja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ta predlog komisije ima namen eh, uskladiti določbe v zvezi s komitologijo uredbe FLEKT in tudi v zvezi z delegiranimi akti. To je uredba iz leta 2005, prinaša schemo eh, dovoljevanja za to, da se eh, borimo proti nelegalnemu izkoriščanju lesa in pa proti nelegalni trgovini. Cilj je ne spremeniti samo naravo režima FLEKT, ampak da se eh, določbe komitologije eh, uskladijo z zahtevami pogodbe. Komisija pridobiva pristojnost prejemanja izvedbenih aktov in delegiranih aktov. Izvedbeni akti bodo sprejeti v skladu s postopkom pregleda, zato da se ocenijo tudi obstoječi mehanizmi, s katerimi se eh, preverja legalnost in pa sledivost lesa in pa eh, izvedenih eh, proizvodov, ki se izvažajo iz partnerskih držav. Delegirani akti se bodo sprejemali zato, da se spremeni seznam partnerskih držav in pa način izdajanja licenc v teh državah kakor tudi seznamo lesa in pa proizvodov iz lesa. Predlagam eh, dva predloga sprememb. Z enim skušamo um, zagotoviti, da trajanje, ki ga bo imela komisija za delegirane akte, ne bo nedoločeno, ampak da bo imeno na pet let. E, to obdobje se bo lahko e, podaljšalo za enako, e, za še enih pet let in na dva meseca želimo določiti obdobje za parlament. V teh dveh mesecih bo lahko parlament dal svoje pripombe na delegirane akte. To sta oba amandmaja, ki jo predlagam. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa besedo dajem gospodu Cortesu Asti. Hvala predsednica, želim se zahvaliti gospod Strifler za njeno delo. Mislim, da je upravila tukaj odlično delo, dosje je zelo tehničen. In eh, lahko vam povem, gospod Strifler, da vas moja skupina podpira. Eh, ne vem, ali ste slišali, ker ste si ravno natikali slušalke, torej moja skupina vas podpira. Eh, mislim, da je bilo upravljeno odlično delo. Mm, dosi je tehničen in zelo zapleten. Moja politična skupina pa kot rečeno vas podpira. Samo nekaj komentarjev še glede vsebine. Um, gre tudi za uničevanje bioraznolikosti v najbolj raznolikih uh, conah na svetu. To vse ima tudi uh, gospodarske učinke, okoljske učinke in mislim, da ta uh, taki sporazumi uh, nudijo zaščito uh, za države v razvoju. In ta parlament mora delati še naprej, da, bo, uh, da bodo sprejeti taki sporazumi in da bomo zaščitili našo prihodnost in prihodnost naših gozdov. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem komisiji, ki jo predstavlja gospod John Vasili. vsi javi, še dve no somalisti, madam. Imam dve imene. Gospa Cveta Tamasova. Yes, thank you, chair, uh, ja, hvala lepa. Uh, John Basel ni tukaj. Uh, sama prihajam iz Generalnega direktorata za okolje in imamo dva komentarja na osnutek mnenja, ki se nanaša na tiho podaljšanje in pa na poročanje. Kot običajno poroč, komisija ne vidi razloga, da ne bi e, imeli ne, eh, omejenega območja za delegiranje, eh, za reagiranje eh, pri ostojih, glede na to, da jih v vsakem trenutku lahko eh, prekliče svet. Vseeno pa sprejemamo ta predlog za tiho podaljšanje. Kaj pa zadeva to drugo točko, 2 plus 4? Med Eh, komisijo, parlamentom in svetu je prišlo do dogovora, da se načeloma eh, odločimo za 2 plus 2 in sicer za vsak primer posebej, ampak v kontekstu flekta, kjer imamo partnerske države eh, in ki čakajo na naše odločitve, torej v tem kontekstu bi nam bilo ljubše imeti 2 plus 2. Hvala. Gospa Štifler, imate besedo za zaključek. Sem vzela na znanje vaša predloga, bom ju preučila. Meni se ne zdi preveč logično. Ampak eh, kakorkoli že to, bomo še bolj natančno si pogledali. Hvala lepa. Sedaj gremo naprej osnutek mnenja o dostopu proizvodov in storitev tretjih držav in pa o eh, javnih naročilih ter o po, olajšanju pogajan, ki se nanašajo na lajši dostop storitev in eh, proizvodov tretjih držav na eh, našem trgu. Gospa Sargentini. Sarge, To je mnenje za eh, odbor INTA, ki je pristojni odbor. Gospa Sargentini, imate besedo. That was faster than I thought. But I do still respond to my own name. Eh, no, hitreje je šlo, kot sem mislila, ampak se bom odzvala na svoje ime. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Predlog Evropske komisije odboru z INTA za recipročnost na področju javnega naročanja. To je tista tema, o kateri govorimo. Namesto, da bi spreminjali ta zakonodajni predlog, predlagam odboru, da odboru in ta svetujemo, da predlog pošle nazaj na Evropsko komisijo. Zakaj predlagam to? iz naslednjih razlogov. Javno naročanje samo po sebi ni nujno trgovina. Javno naročanje je način, kako vlade lahko pomagajo svojim lastnim majhnim in srednjim podjetjem pri poslovanju z biznisom, če lahko tako rečem. Ta predlog, ki ga je pa dala komisija, pa je že Eh, na naših mizah mesece in mesece in parlament se je že spraševal, ali bi ta predlog dali v razpravo ali pa naj komisija umakne ta predlog. Namen je odpreti trga za javna naročila za Kitajsko in Indijo, naprimer. Ampak s tem se trg za javna naročila mora odpreti za vse države v razvoju, razen najmanj razvitih držav. Torej, vse države v razvoju, ki niso najmanj razvite, bi morale omogočiti evropskim podjetjem eh, konkurirati na njihovem trgu javnih naročil. Osebno sem prepričana, da to ni pametno. In naj vam dam primer eh, sporazuma STO o vladnem eh, javnem naročanju. Eh, to je sporazum, ki ni bil podpisan se strani eh, držav v razvoju. O tem smo govorili tudi v našem odboru. Prišlo je do enega dodatnega eh, podpisa k sporazumu STO in sicer Armenija, to je bivša država v razvoju, ki je podpisala in s tem želila priti bliže trgu zahodnih držav. To razumem, ampak veliko držav v razvoju ne podpira in ne namerava podpisati eh, sporazuma o javnem, eh, javnih naročilih STO. Ampak še nekaj smo opazili. In sicer evropske ponudbe v državah v razvoju oziroma podjetja, ki želijo sodelovati v teh državah, tvegajo, da bodo spet delale zavezano pomočjo. Naš predlog oziroma naša pomoč za države v razvoju. Veliko krat gre skozi eh, podjetja, mi pa skušamo eh, presekati to, pove, eh, to povezanost s pomočjo. Seveda razumem Evropsko komisijo, razumem, da želi se Eh, eh, da, želi, da se odpre kitajski trg. Tu ne vidim nobenega problema. Ampak imam pa težave z stranskimi učinki. Argumenti, ki govorijo, da gre tu za recipročnost, se mi zdijo vprašljivi. Ko si pogledamo javna naročila in javno naročanje v EU in ko si pogledamo število tujih podjetij, ki dejansko dobijo dostop do našega trga javnega naročanja, vidimo, da je eh, to število zelo majhno. Celo od, med dvema državama članicama se javno naročanje ne izvaja. Oziroma si države članice niti ne želijo, da bi sosedami recimo sodelovali. In da bi pa tuja podjetja dobila dostop do trga javnih naročil. Ta ideja je teoretična ideja, ni pa izvedljiva v praksi. In zato to pomeni, da ne govorimo o recipročnosti. Zato, ker praktično na našem trgu ni nobenega tujega podjetja in zato ne vidim razloga, zakaj bi se borili za obratno situacijo in zakaj bi uh, državam v razvoju še otežili, da zaščitijo svoj trg, da zaščitijo svoja majhna in eh, srednja podjetja in, da, eh, in zakaj bi jim ote, eh, oteževali, eh, da pomagajo svojim majhnim in srednjim podjetjem stopiti na trg javnih naročil. Po našem mnenju to ni zakonodajni predlog, ki bi bil primeren in ki bi bil v skladu našim prepričanjem eh, odbora za razvoj. To ni v skladu z idejo razvoja in zato predlagam, da odboru in ta predlagamo, da ta predlog pošle nazaj na Evropsko komisijo in da potem Evropska komisija to popravi. Hvala. Merci beaucoup. Monsieur Cortes Lastra, vous avez la parole. Uh, eh, si, eh, gospod Cortes Lastra, hvala predsednica. Uh, Tudi mi nismo navdušeni, da bi preveč regulirali to vprašanje. Vendar pa mislimo, da bi uredba lahko imela pozitiven učinek, če bi vključili določena izboljšanja. Najprej mislim, da moramo eh, izpustiti, eh, jasno izpustiti najmanj razvite države. Eh, to je treba omeniti zelo eksplicitno. Potem drugič. Treba izboljšati definicijo bistvene oziroma vsebinske eh, recipročnosti. Eh, tukaj gre za odnose med Evropsko unijo in državami v razvoju. Eh, treba je bolje vključiti tudi okoljska vprašanja, okoljska in socialna vprašanja v samo definicijo recipročnosti. To je bolj ali manj vse. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dajem komisiji ki jo zastopa gospod Nils Šister in gospod Anders Jensens. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Hvala za vaše komentarje. E, nekaj hitrih odzivov bom zdaj predstavil. Eh, skušal se bom odzvati na to, kar je povedala gospa z Argentini. Najprej glede obravnave držav v razvoju. Eh, s tem instrumentom smo skušali biti zelo jasni, jasno povedati, eh, da najmanj razvite države tukaj niso vključene, povsem izuzete so iz uporabe te uredbe te so obravnavane eh, nacionalno eh, in jih je treba posebej obravnavati. Tudi v drugih odborih Evropskega parlamenta potekajo razprave o tem, kaj pomenijo države v razvoju, kako široka je ta definicija. Eh, odbor INTA je skušal to definicijo razširiti še na druge kategorije držav. Mi smo odprti pri razpravi o tem, ampak bolj ko uh, bomo razpravljali o državah z nizkim in srednjim dohodkom, uh, bolj bomo videli, da bi bile izuzete tudi države, tako imenovane države BRIC. Eh, moramo biti previdni, da potencijalne ciljne države tega instrumenta ne bi bile izključene, kajti potem instrument sploh ne bi bil učinkovit ampak nikoli eh, nismo želeli s tem instrumentom obravnavati najmanj razvitih držav. Eh, sam namen za ta instrument eh, je bil predvsem usredotočiti se na države, ki izvajajo resno in konstantno diskriminacijo evropskih podjetij. Mislim, da bomo na definiciji še delali skupaj z vami, seveda pa uh, to le v tej meri, dokler ne bomo uh, izključili tistih držav, ki so dejansko v razvoju in ki izvajo diskriminacijo. Eh, potem preferencialna obravnava za MSP je, to je obravnavala gospa Sargentini. Tukaj nobenih posebnih pravil ni zaenkrat, drugi trgovinski partneri imajo posebna pravila za MSP, Evropska unija pa ne in to bi bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo. Tukaj ne želimo ničesar spreminjati, ne želimo stvari poenostavljati ali pa uh, oteževati za udeležbo MSP-jev. Eden od ključnih uh, gonil za ta instrument je, da se evropskim podjetjem odprejo nove možnosti v času gospodarske krize in to ne glede na njihovo velikost. Zato me preseneča ta omemba. Take scheme v Evropski uniji zaenkrat ni in vedno smo bili kritični do tistih držav, ki imajo takšen poseben uh, tretma za to vrstna podjetja. Naprimer, v ZDA obstaja tak režim in študije kažejo, da mi več naročil podelimo eh, MCP-jem v Evropi, kot pa eh, ZDA prek svojega posebnega programa. Tretja točka pa je bila povezana z razvojno pomočjo. Tukaj hočem biti zelo jasen. Eh, predlagani instrument ne zadeva skladov za razvojno pomoč. Ti skladi niso pokriti z. Um, direktivami Evropske unije in eh, tukaj ne želimo ničesar eh, preoblikovati ali kaj novega uvesti v ta instrument. Mm, to bo torej ostalo neprizadeto. Pa še odprtost ali neodprtost evropskega trga. Kot smo rekli, smo pogosto eh, spregledali eno stvar, Eh, in to smo obravnavali v študiji, ki jo je naročil eh, Evropski parlament. Namreč eh, večina tujih podjetij, ki delujejo v Evropi, delujejo prek nekih, nekih tujih hčerinskih družb, ampak vseeno smo mi najbolj odprt trg na svetu. Najbolj odprt trg javnih naročil in sicer de facto. Eh, na ta način pa bi eh, onemogočili sodelovanje tujih čerinskih družb oziroma to otežili. Naše države eh, nimajo vedno enakih možnosti za sodelovanje prek čerinskih družb. Um, mislim, da se bom pri tem ustavil, ampak ne vem, Eh, ali je glavno vprašanje tukaj, koliko držav vključiti ali izključiti iz eh, tega področja uporabe. Eh, naj povem, da smo vedno razprav pripravljeni razpravljati o državah, ki bodo vključene, katere bodo pač tisti, tista najboljša ciljna skupina, če bomo kdaj imeli ta instrument. Hvala. Hvala, madam Sagin. Hvala lepa. Še enkrat dajem besedo gospe Sargentini, da zaključi. Deet. Najlepša hvala. Vsekakor eh, so najmanj razvite države izključene iz predloga, ki je na mizi. To sem tudi povedala kolegu Kortesu eh, Lastri, prav tako Evropski komisiji. To je jasno. Ampak, če govorimo o državah, eh, ki jih skušate naslavljati, to so države BRIC, še posebej Kitajska, pa definicija, ki se tukaj uporablja, Eh, je definicija držav v razvoju mm, po OECD. In Kitajska eh, je v skladu s temi kriteriji še vedno država v razvoju. O tem lahko razpravljamo, ampak eh, tako pač je. Če imamo tukaj mehanizem, ki cilja na države brika, lahko to še spremenimo, ampak ne smemo nekako pokriti vseh držav, kot da nobena izmed njih ni najmanj razvita država. Mislim, da se nismo dobro razumeli. Um, ko sem govorila o MSP-jih, e, tukaj sem govorila o MSP-jih iz, iz držav v razvoju. Tem želim pomagati oziroma želim, da jim vlade pomagajo. E, ta podjetja bi morala biti zaščitena, ko gre za javna naročila. Eh, v odnosu do podjetij iz eh, tujine. In tukaj prihajamo do mojega glavnega problema. Eh, ali bomo uporabili javno naročanje oziroma to zahtevo po recipročnosti, da nasilo odpremo trge v državah v razvoju. Mislim, da te države še vedno imajo potrebo in imajo tudi pravico, da zaščitijo svoje trge, tudi trg javnih naročil, mogoče še posebej ta trg. To so trgi, kjer eh, vlada eh, lahko nekaj spremeni in pomaga lokalnim podjetnikom. Pa še zadnja pripomba, v kateri bom ponovila to, kar sem že povedala. Eh, države v razvoju ne podpisujejo eh, GPO-ja od STO, tega eh, ne marajo, to jim ni všeč, ker želijo same odločati o svojih trgih. Mi pa spodkopavamo to, kar je bilo odločeno v STO. Eh, to delamo že v svojih bilateralnih sporazumih. Zdaj pa eh, naj bi. Eh, to spodkopavali še z našo politiko javnih naročil, ki sili eh, države v razvoju, eh, da odprejo svoje trge. Jaz bom ostala pri svojem predlogu in upam, da ga bodo kolegi podprli. Hvala. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 15. oktober ob 17. uri. Glasovanje o tem mnenju pa bo 5. novembra. imamo še en osnutek mnenja gospe Sargentini na našem dnevnem redu in sicer ta mnenje govori o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Juri je pristojni odbor in sedaj dajem eh, besedo gospe Sargentini. And here Eh, hvala, gospa predsednica. Tukaj pa sem zelo pozitivno naravnana in želela sem eh, izboljšati predlog, ki je na mizi. Eh, eno leto se že ukvarjamo s tem, imamo direktivo o preglednosti v računovodstvu, o tem smo glasovali pred poletjem. Čakamo še na predlog gospoda Dehuhta. Tukaj pa imamo. Eh, poročilo o nefinančnem poročanju. Eh, ta predlog pozdravljam, mislim, da je pozitivno, da zaščitimo socialne standarde in okolje, eh, prav tako standarde človekovih pravic, da bomo povsem učinkoviti, pa morajo podjetja svojo vlogo odigrati tudi pri korporativni odgovornosti, socialni odgovornosti podjetij. Moramo se zavedati tragedije v eh, Bangladešu, ki se je zgodila v tekstilnem sektorju. Tudi prejšnji teden je spet prišlo v Bangladešu blizu Dake do nesreče v tekstilnem sektorju. 50 eh, ljudi je bilo ranjenih, 9 eh, jih je umrlo. Želimo, da naša podjetja poslujejo na odgovoren način. Komisija pravi, da morajo podjetja v svoje poročila vključiti tudi poročila o okolju spoštovanju človekovih pravic, boju proti eh, korupciji, podkupovanju in zaščiti delavcev. Eh, podjetje bo moralo vključiti tudi poročilo o svojih politikah in razkriti te informacije. Za nas tukaj v odboru Deve eh, pa predlagam nekaj sprememb. Želim spremeniti definicijo o tem, kaj je veliko podjetje od 500 zaposlenih na 250 zaposlenih in tudi z manjšimi zneski eh, v njihovih bilancah. Eh, tukaj že imamo neke definicije, eh, kaj je veliko podjetje v določenih uredbah je že zapisano, da je to podjetje, ki ima vsaj 250 zaposlenih. Še en vidik, ki se mi tudi zdi pomemben, je, da se zagotovi, da podjetje poroča o celotni dobavni verigi. V predlogu spremembe 15 svojega predloga v skladu z smernicami eh, Združenih narodov in OECD vključujem tudi vse vidike tveganja Eh, tudi tveganje, eh, ki ga podjetje predstavlja za okolje in za družbo. To mora biti vključeno. Eh, torej možni negativni učinki na okolje, družbo in socialo. Uh, upam, da to ne bo postalo neka vrzel, zato predlagam predlog spremembe 17. Uh, Podjetja eh, naj bi zagotovila razlage, ki bi temeljile na oceni tveganja, če ne eh, želijo razkriti informacije o določeni temi. Eh, poročanje podjetij mora temeljiti na smernicah OECD glede mednarodnih podjetij, glede človekovih pravic. Mislim, da sta to dva sistema, ki jih mora uporabljati vsako podjetje. Tukaj želimo ukrepiti ta jezik in eh, želim pustiti manj odprtega prostora za uh, to poročanje. Eh, še en predlog spremembe je o nadzorovanju in spremljanju. Države članice morajo zagotoviti, da bodo ta podjetja imela na voljo dovolj sredstev za razkrivanje informacij. Vsi akteri bi morali imeti možnost, da zaprosijo za upravne ali sodne postopke, da podjetje izpolni svoje obveznosti pa še eh, poročanje od države do države, eh, kot eh, to velja za vsa velika podjetja glede finančnega poročanja. Tukaj gre za nefinančno poročanje. In kaj finančno poročanje dela tukaj v tem poročilu o nefinančnem poročanju? Smo na koncu pogajan o direktivi o transparentnosti v računovodstvu. Komisar Barnier je nakazal, da bi bil zelo zadovoljen, če bi vključili tudi poročanje eh, od države do države gled, za vsa podjetja, ne samo za uh, lesna podjetja uh, ali naftna podjetja in tako naprej. To mi je povedal potem, ko je bil trialog končan, ampak rekel je, da bi cenil takšno poročanje uh, o vsaki državi posebej tudi glede nefinančnega poročanja. Sama sem to sporočila odboru Juri, oni morajo presuditi o tem, da bomo mi v skladu s koherentnostjo za razvoj, pa mislim, da bi bilo dobro, če podpremo odbor Juri pri tej zadevi. Hvala. Najlepša hvala. Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> No es que en esta ocasión vuelva. Cortes Lastra. Eh, v tem primeru uh, nisem poročevalec v senci, samo zastopam kolega Tajs Bermana, um, ki je prosil, da predstavim njegovo mnenje glede tega poročila. Zahvaljuje se gospe iz Argentini. Zelo se strinja z njenim stališčem. Tajs je tudi, se tudi strinja s predlogi sprememb treba je spremeniti definicijo eh, in pa ocena tveganja je zanj zelo pomembna. Eh, ima en komentar eh, glede 15. in 24. predloga sprememb. Gre za tveganje, ki je povezano s socialnimi vidiki in človekovimi pravicami. Tukaj želi Eh, bolj odprt koncept, eh, želi zbrisati besedo eh, strogo. Torej strogi oziroma zelo veliki učinki na ta področja. Hvala. <clears throat> Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gur. Hvala lepa, gospod Görans. Merci, madame la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam še želim zahvaliti gospe Sargentini za njeno poročilo, ki je v skladu z nameni našega odbora, da vplivamo na vedenje in ravnanje tistih podjetij, ki delujejo v državah v razvoju. Gospa Sargentini v enem predlogu spremembe piše, da to spada tudi v našo voljo, da bi zagotovili trajnejšo svetovno gospodarstvo. V redu. Kako pa lahko vplivamo na ravnanje držav v razvoju? Da zahtevamo od naših eh, družb, od naših podjetij, ki delajo v teh državah, transparentnost, to je dobro, ampak mislim, da bi morali drža, države, kjer naše družbe delajo, eh, spodbuditi, da zagotovijo večjo transparentnost. Imam vprašanje za eh, komisijo oziroma eh, moje vprašanje za službo za zunanje delovanje. Mene zanima, ali v tej fazi pogajam z našimi partnerji, ali ne bi bilo. Eh, bolje, da to predstavimo kot našo zahtevo našo zahtevo do naših partnerjev, tako da bi naši partnerji sami zahtevali tudi eh, transparentnost. Eh, in ne samo, ko gre za evropske družbe, za evropske podjetja, ampak ko gre za vsa podjetja, ki tam delujejo. Mislim, da eh, mi ni treba tega narisati, zakaj gre, ampak v Afriki, recimo Kitajska sedaj zelo aktivno deluje da se eh, zahteva, da se objavijo določene informacije, ne pa druge, to se mi ne zdi v redu. In zdelo eh, se mi je prav, da omenimo tudi to, da bi naši partnerji morali delati enako. Hvala, Hvala lepa. Sedaj dajem besedo komisiji. La Bernier Abad. Uh, thank you, Chair. Um, thank Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za vse komentarje in predstavitev. Mislim, da je komisija aprila sprejela konkretni predlog, ki je uravnotežen in tudi dovolj ambiciozen. V tistem času smo se odločili, da eh, veliko podjetje obravnavamo, eh, kot veliko podjetje obravnavamo vsako podjetje, ki ima več kot 500 zaposlenih. S tem smo želeli poslati jasno sporočilo, da eh, ne bomo zahtevali nič dodatnega od majhnih in srednjih podjetij. Torej, tukaj imamo splošnejšo definicijo velikih podjetij več kot 500 zaposlenih. Pomembno pa je tudi kompleksnost eh, podjetja. Eh, in mi smo občutljivi za to vrstne komentarje, bomo še razmislili o njih, ampak eh, v celotni arhitekturi tega predloga lahko vidite dovolj ambicioznosti, ko gre za preglednost in tudi za potencial preglednosti za boljšo družbo. Eh, želimo si tudi boljših gospodarskih rezultatov, eh, rast eh, zaposlovanja, tako v Evropski uniji kot v tretjih državah. Tukaj pa smo imeli v mislih učinke na notranji trg, predvsem to. Želeli smo se pa izogniti pretiranemu bremenu za podjetja. Zato smo se odločili za tako definicijo. to zadeva približno 18 tisoč podjetij, eh, torej podjetja, ki eh, že delujejo v Evropski uniji. Torej, to je zelo ambiciozen predlog, eh, hkrati pa tudi uravnotežen, kajti izogiba se pretiranemu bremenu za majhna in srednja podjetja. Želimo, da bi te informacije bile koristne za investitorje, za eh, vse akterje, vse eh, deležnike in javne oblasti. In zato želimo, da podjetja razkrijo te informacije na način, ki ustreza njihovim okoliščinam in dani situaciji v njihovem sektorju. Tukaj predlagamo številne eh, mednarodne okvirje, ki smo jih prepoznali kot koristne. Verjamemo tudi, da eh, je taka fleksibilnost eh, dobra, torej da bodo podjetja razkrivala informacije, ki so koristne in relevantne za njihovo delovanje. S tem predlogom pa vnašamo tudi zahtevo o razkrivanju informacij v kontekstu poročila o upravljanju skupaj z finančnimi izjavami. In po mojem mnenju je to zelo pomemben korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Ponovno dajem besedo gospe Sargentini, da eh, predstavi svoje zaključke. I can be very short. Lahko se na hitro odzovem. Cenim podporo, ki me je izrekla skupina SND. Razumem pripome gospoda Görnca, da bi morali omogočiti državam v razvoju to, da same preuprašajo delovanje podjetij eh, pri sebi doma. Zdi se mi, da bi nefinančno poročanje omogočilo eh, preiskovalnemu novinarstvu ter nevladnim organizacijam in drugim akterjem, da predelajo in pregledajo podatke iz tovrstnih poročil ter jih uporabijo za lokalne kampanje. Nefinančno poročanje bi bilo po mojem mnenju lahko zelo koristno za oblikovalce politik v državah v razvoju. In še zadnja pripomba, ki namenja na komisiji, se glasi takole. Ja, drži. Poročanje podjetij bi moralo temeljiti na tem, kar je koristno zanje, za podjetja, ampak ne samo na tem nefinančno poročanje moramo zagotoviti, da se zagotovi ustrezno poročanje o tem, kar je relevantno za družbo. Zato sem vključila predloge, ki pojasnjujejo oziroma opredeljujejo tveganje, kaj tveganje je, kako ga, eh, kaj je tveganje za družbo in vključila sem tudi celotno dobavno verigo. Lahko se pojavijo tveganja. Eh, vzdolž dobavne verige. Pomislite le na tekstilni sektor v Bangladešu. Ta ni tvegan le za podjetja, temveč tudi za družbo. Kar pa se tiče definicije velikega podjetja, sem uporabila definicijo, ki se uporablja v evropski zakonodaji, ki se je uporabljala že prej in po mojem mnenju je dobro, če poskuša Evropski parlament biti usklajen z drugimi zakonodajnimi akti. Hvala. Uh, časovni rok za predloge sprememb pa je, se mi zdi, jutri. Potrjujem, da je rok za vložitev predlogov sprememb jutri ob 17. Euh, euh, Takole. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo, ki ga bo predstavil gospod Preda za odbor Peš. Gre za zelo pomembno mnenje o e, sporazumu o ribarjenju z Marokom. Ampak gospoda Prede ni. Je na poti. In predlagam, da ostanemo v dvorani, predlagamo, da ne odidemo, ker je v dvigalu Za dve minuti bomo prekinili naš sestanek, tako da bomo lahko eh, poklicali gospoda in potem bomo nadaljevali z razpravom, kakor hitro bo gospod Preda prišel. soutien la commission reprend ses travaux Odbor nadaljuje z delom. Gospod Dan Preda je tukaj z nami in predstavil nam bo svoje mnenje o sporazumu o ribištvu z Marokom. Vam dajem eh, besedo, gospod Preda. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vam vsem za razumevanje moral sem iti na drug sestanek. Glede na to, da gre za osnutek mnenja o sporazumu o ribištvu med EU in Marokom, v katerem se določajo možnosti eh, ribolova in pa finančni prispevek EU eh, Marokom odbor peš je tisti, ki je pristojen vsebinsko za to mnenje. Osnutek mnenja se nanaša na zelo pomemben sporazum za Unijo. To vemo vsi, to je drugi najpomembnejši eh, sporazum o ribištvu, ki se sklepa z državo v razvoju. Prejšnji teden smo namreč glasovali o sporazumu z Mauritanijo. In Maroko in Evropska unija imata privilegirane odnose, ki jih formalizira pridružitveni sporazum in pa dodelitev posebnega eh, naprednega statusa pred petimi leti, leta 2008. Ta sporazum je za naš parlament zelo pomemben, kajti eh, prihaja po Eh, predlogu, ki smo ga zavrnili decembra 2011. Sedanji protokol pa eh, je spogajala komisija na podlagi mandata, ki ga je dal svet februarja 2012. Eh, In po prvi fazi, v kateri naj bi ponovno zgradili zaupanje, so se formalna pogajanja začela novembra 2012. 24. Eh, junija je besedilo bilo predstavljeno, po šestih krogih pogajan, eh, pogajanja niso bila lahka in v eh, okviru teh pogajanj smo govorili o finančnem prispevku unije, potem sporazumu in potem smo govorili tudi o spoštovanju človekovih pravic. Želim podariti, tukaj ne gre za ponovitev prejšnjega besedila, ampak gre tu za eh, sporazum, ki je bistveno eh, drugačen in ki upošteva kritike našega parlamenta iz decembra 2011. In to kaže, naj povem, Eh, da eh, so upoštevali človekove pravice in potem pri prvem poročilu smo rekli, da je razmerje med koristmi in eh, škotki prešipko, da se ne upošteva trajnost staležev in rekli smo tudi v svojih kritikah, da protokol ni spoštoval mednarodnega prava kajti ni bilo dokazano oziroma eh, predlog ni dokazoval, da bi eh, lokalno prebivalstvo imelo kakšne socialne ali eh, gospodarske koristi od protokole. Kar zadeva tole mnenje, ki je sedaj pred vami. To mnenje ugotavlja, da so vse te tri točke bile izboljšane oziroma so bolje upoštevane v tem sporočilu. Kar zadeva razmerje med stroški in koristmi, ki je bilo predmet naše kritike. To razmerje med stroški in koristmi je sedaj bistveno boljše. Ribolovne možnosti so se povečale. Govorimo o 33 odstotkih e, glede na prejšnji protokol, kar zadeva e, obseg. Čeprav je število, eh, določ, eh, eh, število ladij nižje od 137, smo sedaj prišli na 126 avtoriziranih plovil. Finančni prispevek Evropske unije se je zmažal iz 36 na 30 milijonov evrov in 10 milijonov milijonov pa se zagotavlja za dostop do virov. Torej, zmanjšali smo pris, finančni prispevek unije, ampak smo, eh, da, eh, smo zagotovili prispevek bolovnemu sektorju, ta dobi 10 milijonov za eh, dostop do virov. Še nekaj je pomembno. Polovic polovica, približno polovica prispevka, polovico teh 30 milijonov je namenjena razvoju ribiškega sektorja v eh, Maroko in eh, tudi eh, usposabljanje v, zaposlenih v okviru Liotis. 13,14 milijona je bilo povečano, torej manjše povečanje Torej, skratka, vse to je zelo pomembno za naš odbor. Kar pa zadeva ta drugi element. Naj vas spomnim, kritizirali smo, da protokol ni eh, jamčil trajnosti izkoriščanih staležev. Vidik trajnosti sedaj postaje bistveni pogoj za predvideno dejavnost. To je načelo, ki je jasno zapisano v protokol in to načelo je bilo tudi upoštevano v toko pogajanj. Stranki sta upoštevali znanstvene podatke, najnovejše znanstvene podatke v zvezi z staleži in eh, sta upoštevali tudi eh, to, kaj se bo dogajalo v prvih letih uporabe. Potem se eh, je upoštevala tudi raven eh, ribolovnih priložnostih. In tukaj se, predvi, eh, tukaj se eh, predvevajo tudi kontrole eh, količin ujetih rib, skupne misije, inšpektori, vse te podrobnosti boste lahko prebrali v mnenju. Tu je tudi zelo natančno opisano, kako bodo inšpektorji izvajali preglede in tako naprej. Potem tretjič, kakšne so koristi za lokalno prebivalstvo? Eh, te koristi bo mogoče ocenjevati. Eh, Maroko bo moral podrobno in redno poročati o uporabi finančnega prispevka za eh, podpor sektorju, moral bo poročati tudi o socialnih in ekonomskih vidikih na, na geografski podlagi. To je napisano. Tukaj je jasno napisano, da mora Maroko eh, redno in podrobno poročati o tem, kako je država uporabila finančni prispevek, finančna sredstva za podporo oziroma pomoč lokalnemu prebivalstvu. Podobna klauzula je bila tudi v prejšnjem osnutku protokola bistveno pa je to, da imamo sedaj zahteve, ki so strožje eh, in sicer je treba poročati na treh nivojih. Najprej eh, poročilo o napredovanju oziroma o napredku, eh, potem poročilo o končanih projektih in končno poročilo. Evropska unija, ki je tudi v mešanje komisiji, bo lahko konkretno ocenjevala na geografske podlagi učinke tega sporazuma za lokalne eh, prebivalce. To se mi zdi pomembno. Eh, pristop je tudi eh, progresiven in pa finančna pomoč je pogojena. To je zelo jasno opredeljeno in podarjam to. Ravno tako, lahko, eh, ravno tako so povečane možnosti zaposlovanja eh, maroških ribičev na evropskih ladjah. E, to lahko vsi vidite v protokolu in mislim, da se bomo na ta način lahko izognili političnim oziroma ideološkim razpravam, ki ne govorijo o ribičih, ampak ki govorijo o političnih bolj ambicioznih problemov. Torej, sedaj eh, imamo vključene eh, ribiče, maroške ribiče v to. Eh, v to Eh, poročilo oziroma v ta protokol. Potem v prvem členu protokola so upoštevane tudi človekove pravice. Ta prvi člen protokola je treba prebrati. To je formula, v kateri smo prišli v pogajnih. In to formulo je treba brati v povezavi osm, z osmim členom protokola. Osmi člen predvedeva prekinitev eh, sporazuma. Zelo jasno je napisano, da je mogoče sporazum prekiniti. Torej, osmi sporazum govori o možnosti prekenitve. In mislim, če pride do kršitve človekovih pravic, potem se lahko proto, uh, uporaba protokola prekine. Jaz mislim, da je to dober protokol, ki nam omogoča na podlagi partnerstva delati naprej in prispevati k razvoju uh, lokalnega prebivalstva tudi na jugu Maroka. V nekaj besedah sem vam sedaj razložil, kaj sem hotel povedati v svojem mnenju. Hvala. Hvala, gospod Neusern. Hvala, gospa predsednica. V nasprotju s kolegom Predos sam opažam vrsto točk, ki bi jim namenil kritiko. Naprimer, eh, torej glede sporazuma EU Maroko. Tako kot pri starem sporazumu eh, so vključena tudi plovila pri zahodni Sahari. Še vedno nimamo prave klauzule o človekovih pravicah v tem sporazumu. imamo podoben eh, sporazum o ribištvu z eh, Grenlandijo. Tam imamo očitno klauzulo o človekovih pravicah, kjer piše, da se je potrebno, da se je treba eh, boriti proti kršitvam človekovih pravic in da mora to upoštevati država, s katero je sklenjen sporazum. Člen 2 v sporazumu predvideva, da bomo pri Maroku ravnali drugače. Tam samo nasplošno nakažemo, da je potrebno upoštevati eh, demokratično eh, vladanje in človekove pravice. Torej v angleščini shall inspire zunanjo in notranjo politiko Maroka gre za bistven element sporazuma, ne gre pa za klauzulo o sankcijah, ki bi jih lahko uvedli proti Maroku, če bi prišlo do kršitev človekovih pravic. Komisijo sprašujem, zakaj v nekaterih primerjih imamo eh, jasno klauzulo o kršitvi človekovih pravic v sporazumu, pri Maroku pa te klauzule ni. Drugo vprašanje se glasi, kako je s političnimi zastopniki Zahodne Sahare. Smo z njimi govorili ali ste razpravljali? ste se pogovarjali le z maruškimi oblastmi. In kar se tiče položaja človekovih pravic v Zahodni Sahari, mislim, da o tem lahko več pove kolega Ivo Weigl. Evropski parlament je marca organiziral oziroma odpovedal potovanje v Zahodno Saharo in sam sem bil tri mesece pozneje vseeno tam in sem si ogledal, kako kakšno je stanje na področju človekovih pravic. Nenehno so nas spremljali policisti, ko smo bili tam na obisku in izvajal se je velik pritisk na ljudi, ki so z nami imeli stik. To niso stvari, ki bi jih mi lahko trpeli. In zaradi tega menim, da tega sporozuma oziroma protokola v takšni obliki, kot je, gotovo ne moremo sprejeti. Tri strani bodo na izgubi, če bomo to sprejeli. Po eni strani eh, državljani ne bodo imeli ustreznih pravic, izgubili bodo tudi evropski ribiči, ki ne bodo mogli ribariti v ustreznih pogojih. Eh, tretja stran, ki bo na izgubi, pa je prebivalstvo Zahodne Sahare. Gospod Weigl, imate besedo. Oh, gospa Messner. Okay, yes, I'm shadow rapporteur, I think. Ja, sem poročevalka v senci, verjetno me je kolega zato predlagal. Ja, lahko se priključim izjavi gospoda Neuserja. Ko je bil prvi protokol eh, zavrnjen, je bilo to zaradi različnih razlogov. Ne samo zato, ker niso bile upoštevane človekove pravice, temveč tudi zato, ker smo najprej rekli, da Zahodna Sahara ne spada pod oblast Maroka in to je treba spremeniti. Prav tako smo imeli vrsto drugih vprašanj, naprimer donos oziroma dobiček za Evropsko unijo na področju ribolova. Zdaj smo uvedli določene izboljšave, to je res, to je povedal tudi gospod Preda. Zdaj je za evropski ribolovni sektor bolje poskrbljeno, vse skupaj tudi bolj uh, trajnostno oblikovano, to je že v redu, ampak še vedno obstajajo določene točke, ki jih je treba kritizirati, naprimer spoštovanje človekovih pravic, to bi lahko zapisali bolj uh, strogo. Nujno je, da imamo klauzule o upoštevanju človekovih pravic zapisane jasno in ostro. Uh, in sankcij v tem protokolu ne predvidevamo in tudi po mojem mnenju je to treba izboljšati. Tako kot je dejal gospod Neuser. Zahodna Sahara pravzaprav ne spada pod Maroko, gre za mednarodne vode. In zdaj ni dobro pojasnjeno, kdo ima dostop do tega območja. Z, z določenimi stranmi se nismo pogajali in le Maroko o tem ne more izraziti svojega mnenja. Če bi klauzulo o človekovih pravicah bistveno izboljšali in jo zapisali tako, kot je naprimer zapisano v sporazumu o Grenlandiji, bi bilo to gotovo bolje in potem si moramo še ogledati, ali lahko pojasnimo vprašanje Zahodne Sahare. Status Sahare še ni pojasnen in zdaj ne moremo imeti dvostranskih sporazumov, ki o statusu že kar naprej odločajo, ne da bi pravzaprav imeli ustrezne možnosti za to. Tako to ne more ostati zapisano, kar se tiče Zahodne Sahare, pa tudi klauzulo o človekovih pravicah moramo zapisati drugače. Well, What, uh, uh, gospod Weigel, ja, pridružil bi se temu, kar sta povedala moja kolega, gospa Meissner in gospod Neusser tudi sam bi pa vprašal uh, način, kako je to poročilo predstavljeno. Ko govorimo o Sausu, kaj hudiča sploh je Saus oziroma jug, South. Torej, jug Maroka se konča na maroški meji, ki je mednarodno priznana, priznana in ne v zahodni Sahari takšni dokumenti se ne smejo pojaviti v Evropskem parlamentu, ne da bi posegali v mednarodno pravo. Gre za vprašanje Zahodne Sahare in Maroka. Maroka. Maroko ima pravico sklepati sporazume in trgovati z Evropsko unijo eh, na vseh področjih. Nima pa pravice in tudi mi nimamo pravice, da bi sklepali kakršnekoli sporazume z Marokom ki vključujejo blago in nacionalne vire Zahodne Sahare. Zahodna Sahara ni Maroko. Pika. Pa še nekaj bi povedal o klauzuli o človekovih pravicah. Ne gre le za Zahodno Saharo. Vemo, da je, bil, da je bilo objavljenih kar nekaj poročil, začenši z eh, fundacijo Roberta Kennedyja. pa tudi State Department je objavil nekaj poročil in druge nevladne organizacije, ki so zelo jasno spregovorile o kršitvah človekovih pravic v Zahodni Sahari, pa tudi v Maroku. Maroko ima zelo slabo eh, negativno zgodovino glede kršenja človekovih pravic. Tudi, če imamo sporazume, ki zadevajo le Maroko, in njegove mednarodno priznane meje. Ne bi smeli imeti nikakršnih popustov za Maroko, kar se tiče človekovih pravic. Za konec pa bi povedal še naslednje. Ta protokol ni sprejemljiv. Morali bi o njem še enkrat premisliti in ga še enkrat izpogajati. Saj to ni sporazum, ki bi vključeval naša temeljna načela in našo zavezo mednarodnemu pravu ter človekom pravicam. Hvala. Hvala. Sama sebi bom dala besedo. Moram reči, da je zelo presenetljivo brati v poročilo gospoda Prede, da ne najdemo besede Zahodna Sahara. In kar se mene tiče, je nedopustno, da bi Evropska unija lahko podpisala eh, sporazum, ki krši mednarodno pravo. Pozabljamo, da so te vode polne rib in kar se mene tiče, dokler ne bomo vedeli, ali so eh, ročani proglasili eh, ekskluzivno ribolovno eh, cono na jugo na eh, stopini 27,4 severno, torej dokler ne bomo tega vedeli, ne, mislim, ne bi smeli podpisati. To je bi bilo nespremljivo, zelo jasna želim biti. Besedo sem vzela zato, ker je gospa eh, Izavenlovin odsotna, strokovnjakinja. Vem pa, da to, kar sem povedala, odraža tudi njeno mnenje in upam, da nam bo uspelo prepričati odbor Peš, da bo rekel ne temu sporezumu in da bomo ne rekli tudi na eh, plenarnem zasedanju in bomo ta predlog zavrnili. Toliko. Se opravičujem. Gospod Deva, najprej. Uh, Hvala, gospod predsednica. Če bomo podpisali ta sporazum, bomo kršili mednarodno pravo. Združeni narodi priznavajo, da je Zahodna Sahara v semi kolonialni situaciji in Maročani tu nimajo nobenih pravic. Če se osredotočimo na to, kako živijo ljudje eh, v Zahodni Sahari, Mm, torej situacija tam je grozna, eh, ljudje so za zidovi in tukaj smo zamižali na eno oko, ko gre za človekove pravice. To je kolonialno vprašanje. Podpreti moramo ljudi, ki eh, tukaj nimajo besede o svoji lastni usodi. In ko bomo šli prek tega in pravzaprav kradli njihove ribe v svojo korist, je to sramotno. To je resnično nespremljivo. Komisiji eh, moramo povedati, naj se izgubi s tem predlogom in eh, pride k nam ponovno, ko bo predlog izboljšan. Gospa Štifler, imate besedo. Samo dve besedici, glede na to, da sem v isti politični skupini kot gospod eh, Preda. Nisem strokovnjakina za ribolov, to je gospod Ponga, ampak tu gre za nekaj. Se strinjam s tem, kar je povedal Kristjan. To, kar se danes dogaja, kar zadeva kršitev človekovih pravic. Torej, mi smo EU in lahko se nam zgodi, da bomo veliko izgubili na tem področju. Mislim, da nimamo pravice sprejeti tega, kar je predlagano. Zato, ker kršitev mednarodnega prava pred predstavlja nekaj, kar postaja vedno pogoj, pogostnejše in če bi mi to dovolili, upoštevajoč vse, kar se dogaja. In če bi to podpisali samo zaradi profita, mislim, da bi bilo treba eh, ta tekst popraviti. Torej, z humanitarnega vidika, z vidika človekovih pravic tega ne moremo sprejeti. Ni mogoče. Besedo dajem Evropske komisiji, da bo branila tisto, kar se ne da obraniti. Hvala, gospa predsednica. Tu pa je bil spodbuden uvod. E, pravzaprav se želimo najprej zahvaliti poročevalcu. E, dobro in učinkovito je povzel vsebino tega protokola. Tukaj gre za protokol, to ni sporazum. Sporazum velja že od leta 2006, to je samo protokol. Samo za praktično implementacijo e, sporazuma gre. Eh, in sicer za sporazum med eh, Kraljevino Maroko in Evropsko unijo glede ribištva. Eh, vsi elementi, ki jih je omenil poročevalec in tudi drugi člani odbora, ki se jim zahvaljujem. Torej, vsi ti vidiki so osvetlili, kakšne so razlike med tem protokolom in tistim, ki je bil zavrnjen. Uh, lahko uh, razumete, da ko smo se usedli za mizo skupaj z Marokom novembra 2012, smo imeli pravzaprav pred sabo resolucijo parlamenta, vašo resolucijo in pa mandat sveta. Mislim, da smo izpolnili navodila z obeh strani, če lahko tako rečem, um, ko gre za rezultate v tem protokolu. Uh, poročevalec je eh, vse dobro predstavil, sam se ne bom ponovno spuščal v podrobnosti. Elementi, ki jih je eh, predstavila resolucija Evropskega parlamenta in tudi svet, kjer bi morali najti boljšo eh, vrednost za ceno, torej na področju trajnosti, Ehm, potem naše dejavnosti v ribolovnem sektorju morajo biti utemeljene na znanstveni osnovi in tako naprej. Tukaj smo morali eh, zagotoviti, da vse to upoštevano, pa tudi spoštovanje človekovih pravic in koristi za lokalno prebivalstvo. Vse to smo jasno vključili v protokol. Eh, vsi ti elementi so zdaj prisotni, z vsem smo se ukvarjali. In ko gre za uh, rezultate za ustrezno ceno, naj rečem, da so pogajanja bila težka, ampak uh, predvsem smo imeli na naši strani zahtevo, eh, da se ribolovne možnosti eh, spremenijo v nekaj, kar bo bolj koristno in uporabno za naše ribiče. Potem smo se pogovarjali o številkah, ki smo jih plačevali tekom zadnjega protokola. Eh, ribolovne možnosti so se povečale, eh, prispevek se je zmanjšal. Eh, potrebovali pa bomo manj plovil, kajti prej nismo izrabljali vseh možnosti. Torej v razmerju do pravega potencijala šele lahko to gledamo. Eh, celoten finančni prispevek se je znižal za 17 odstotkov, kot je bilo povedano, eh, in celoten strošek protokola se je povečal samo za 5 odstotkov. To je tisti eh, splošni celotni strošek. In zakaj se je to zgodilo? Zaradi nove reformirane ribolovne politike. In Eh, lastniki ladij zdaj plačujejo tisti večji eh, delež z državami članicami, eh, z ribolovnim sektorjem in Marokom smo se dogovorili, da bo povečanje predvsem na ramah zasebnega sektorja. In če bo protokol stopil v veljavo, bo torej to začelo veljati. Potem tehnični pogoji, tukaj se ne želim spuščati v podrobnosti. Vse to se je zelo izboljšalo, veliko ukrepov imamo za nadzor in spremljanje eh, eh, naše flote, imamo opazovalce na krovu, eh, potem smo uvedli tudi nov elektronski sistem poročanja, tako bomo lahko dnevno spremljali dejavnosti naše flote, socialnega in gospodarskega vidika, pa imamo tudi v različnih kategorijah Eh, obveznosti, obveznost, eh, da eh, ribiči, da se vključijo lokalni ribiči. In vedno, ko smo razmišljali o ribolovnih možnostih, smo omenjali znanstvene nasvete. Eh, to je bilo pomembno in ti nasveti so prihajali iz regionalnih organov, eh, ki so si ogledali staleže rib v posameznih regijah. In tudi tukaj je bilo tako. Eh, gre za kar velik vpliv, ko gre za podporo sektorju. potem uh, smo vse SFPA te sporazume uh, vezali oziroma razvezali od pomoči, to ni več povezano. In uh, to bo uh, zdaj veljalo za vse regije uh, Maroka. Zdaj pa še zahteve uh, za poročanje, to so nova načela in tega v preteklosti ni bilo želimo zagotoviti, eh, da bodo koristi geografsko porazdeljene, kot je bilo tudi povedano. Če si ogledamo šesti člen, eh, potem ne samo, da se moramo strinjati z maročani glede eh, načrta, podporo sektorju, ampak imamo celo tri ravni poročanja. V skupnem odboru bo to potekalo, to je organ, ki bo spremljal izvajanje protokola. Eh, torej prvo poročilo o napredku bo uh, predstavljeno na podlagi uh, načrtovanja. Uh, in potem tudi posamezni projekti bodo ocenjeni. Mi uh, bomo potem plačali določene projekte samo na osnovi izvajanja, če bo to izvajanje v skladu uh, s potrebami um, po jasni geografski razporeditvi in če bo tudi v skladu z načrtovanjem, o katerem smo se prvotno dogovorili z Marokom. Potem imamo drugo raven poročanja, eh, ko bo katerikoli projekt končan, potem eh, bomo pregledali, kako je bil projekt izveden in zaključen, lahko bomo ocenili, ali je končen rezultat oziroma koristi eh, Eh, projekta ali so eh, ustrezne in skladne z napovedmi. Pa še tretje končno eh, splošno poročilo. To poročilo boste seveda dobili tudi vi in druge institucije. To poročilo bo povzelo uh, celotno dejavnost za podporo sektorju. To je zelo pomembno, kajti na ta način uh, bodo evropske institucije lahko spremljale, kaj se dogaja. Uh, Eh, spremljali boste lahko, eh, kaj se bo dogajalo na področju geografske porazdelitve, socialnih standardov, eh, socialne pomoči in tako naprej. Potem imamo tukaj še prvi člen, človekove pravice so tam omenjene in to si tudi morate ogledati v povezavi z osmim členom. Zdaj lahko povem to, da imamo pravno možnost, da eh, ta protokol enostransko prekinemo, če bi evropske institucije zaznale eh, kakršnokoli kršitev človekovih pravic. Oprostite, da sem bil dolg, ampak veliko časa smo se s tem ukvarjali in želel sem vse predstaviti. Hvala. Najlepša hvala. Še eh, dva poslanca želita nekaj povedati. Gospod Neuser, Ja, najlepša hvala gospa predsednica imam kratka vprašanja ki so konkretna najprej prvič komisija govori o vseh regijah maroka imamo regijo maroko in regijo zahodno saharo kaj je zdaj s tem področjem ali to spada pod maroko ali ne mi smo v regiji maroko in tam je moramo zapisati jasno terminologijo na področju človekovih pravic. To pričakujemo od komisije. Torej, zavezujoča ter, eh, terminologija na področju človekovih pravic, ki ne govori o vseh regijah Maroka, temveč samo o Maroku. In potem še drugič. Komisija ali je komisija imela razgovor s političnimi predstavniki Zahodne Sahare in zakaj in uporablja komisija različne klauzule o človekovih pravicah, recimo pri sporazumu z Grenlandijo in zdaj pri sporazumu z Marokom. In še tretjič, ali je sploh prišlo do ocene eh, stanja človekovih pravic v Zahodni Sahari strani komisije. Merci, Hvala lepa, gospod Mojcer. Gospod Deva. I, I must congratulate. Komisiji moram čestitati eh, za ta eh, poskus, eh, da nas prepriča. Zanima me, ali sredstva, ki jih bomo dali Maročanom, ali so kakorkoli omejena in del namenjen tudi za prebivalce Zahodne Sahare. Eh, potem eh, kolikšen odstotek bodo dobili ljudje iz eh, Zahodne Sahare, ki resnično težko živijo. Euh, Komisija, ali želite odgovoriti na to vprašanje? As far as we can, certainly. It's... Da, hvala. Uh, tukaj eh, gre očitno za zelo eh, čustveno temo, tudi različne politične perspektive so vključene, ampak eh, ne bomo s tem protokolom rešili težav. Mi smo skušali zagotoviti, da se vključijo teme, ki jih je leta 2011 sprožil Evropski parlament. In če se lahko najprej odzovem na zadnje vprašanje. Mi bomo eh, zagotovili, da bomo imeli eh, geografsko porazdelitev. Ne gre za odstotke, ampak vsekakor imamo tu besedo. In eh, če bodo v prvem letu planiranja nekaj predlagali, kar ne bo sprejemljivo ali bodo porabili za regijo Tangerja vso to podporo, potem bomo rekli ne, nismo se pogajali o tem. Torej, jasna geografska porazdelitev mora obstajati povsod, č, po vseh uh, regijah, ki jih to zadeva. In to lahko naredimo v skupnem odboru. Neče smo se pogovarjali s predstavniki Zahodne Sahare. Eh, v DG Mare smo se večkrat sestali z njimi, moj kolega je večkrat govoril z njimi, nismo jih ignorirali. Uh, ampak eh, imamo eh, splošno stališče EU eh, do Zahodne Sahare. V DG Mare so tudi to upoštevali, ampak vsekakor ehm, ste vi bolj izvedeni na tem področju. Mi smo želeli vzpostaviti mehanizem, ki bi omogočil institucijam, da se spoštujejo tudi človekove pravice. Hvala, mislim, da je bilo to dovolj. Besedo predajam zdaj nazaj gospodu Predi, da zaključi. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Daleč od tega sem, da bi lahko zaključil takšno razpravo. Torej, zdaj, no. Mislim, da so stališča zelo jasna. Seveda eh, cenim napore, ki jih je komisija vložila v pogajanja. Sam sem tu povzel besedilo protokola. Tukaj imam to besedilo tudi pri sebi. 17 ali nekaj podobnega strani je eh, z vsemi podrobnosti, tam so tudi tehnične tabele in tako naprej. Sploh nismo razpravljali o podrobnostih protokola. Odkrito povedano, sem nekoliko razočaran kaj ti pre... pripravil sem se, da bi vam prebral tudi zelo jasne dele o določenih določbah, o določenih členih tega protokola, ampak eh, sedaj nismo eh, govorili o protokolu. No, sem pričakoval malo to. Mislim, da smo sedaj v situaciji, ko je treba sprejemati politične odločitve. Eh, Eh, gospod Vajgl, vi ste rekli, kaj je to jug. Zelo dobro veste, kaj je jug Maroka. Test, ta del, ki ji vi pravite eh, južna, eh, zahodna Sahara, eh, se druge imenuje južne, južne province. Ampak pri nas govorimo o geografskem jugu. In geografski jug vedno obstaja. Geografski jug ni izginil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 končali, bom še enkrat dala besedo gospodu uh, Predi. Najlepša hvala. No, sedaj. Lahko bi predstavil veliko argumentov, kaj ti ne gre za to, kot žal nekateri trdijo. Ne gre za to, da bi tu v Maroku ali kje drugje bili izven Evropskega parlamenta, sedaj smo v Evropskem parlamentu, vsak ima svoje stališče in mislim, da ne smemo stigmatizirati ljudi, ki ne želijo v vojno proti stališčem drugih. Meni se zdi, da imamo pred seboj protokol, ki ga je spogajala komisija z Maročani sam sem vam povedal, kako ocenjujem ta tekst, eh, upoštevajoč naše kritike izpred dveh let. Meni se zdi, da je besedilo boljše v teh točkah in razumem, da je eh, komisija v teh pogajanjih dosegla napredek. To, ta napredek se mi zdi pomemben, to sem tudi rekel. Am sedaj ne morem ignorirati dejstva, v zvezi z finančno pomočjo EU, ki bi lahko pomagala razvoju Maroka. Mislim, da zanikati ta dostop po moje ni pravi pristop. To ni razumno. Če zavrnemo protokol, ne bo napredka na področju razvoja v Maroko. Meni se zdi, da je to čisto jasno. Naj dodam in potem bom zaključil. Če evropski ribiči ne bodo šli loviti ribe v Maroko, bojo tja šli drugi in ti drugi bodo še bolj pozorni, kot smo mi. Kaj ti, eh, kot je rekla komisija, oni, eh, ali bodo oni bolj pozorni na človekove pravice? Eh, takšna je pa situacija. No, mehanizem, ki je omenjen v protokolu, ideja, periodičnega spremljanja predlog, da se analizira raba finančnega prispevka za razvoj lokalnih, eh, eh, lokalnih skupnosti. To se mi zdi dober mehanizem in mislim, da je treba zaupati v ustrezno uporabo tega mehanizma. Sam osebno zelo zaupam pogajanjem, ki eh, jih je opravila komisija, to je moje stališče in mislim, da bomo kmalo imeli možnost in priložnost dobiti mnenja drugih odborov. Naj zaključim. Mislim, da ne bomo mogli rešiti tega vprašanja Zahodne Sahare. Tega ne bomo rešili tako, da bomo blokirali novo različico protokola o eh, ribolovu z Marokom meni se zdi, da je to, kar imamo sedaj, dosti bolje kot tisto, kar smo imeli prej in da bi lahko tudi s tem pomagali prebivalstvo Maroka. Mislim, da tega eh, dejstva ne moremo spreminjati, to je tudi moje stališče in s tem, kar ste vi omenjali, pač mojega stališča ne, ni mogoče eh, spremeniti. Če želite, lahko protokol eh, preučimo eh, vsako točko posebej toliko. Ampak moje mnenje je takšno, kot je. Gospa Izabela Levin, imate besedo. Uh, much, hvala, gospa predsednica, hvala, ker eh, mi dovolite, da govorim v imenu zelenih. Eh, prišla sem pozno, opravičujem se za to, uh, zato nisem slišala celotne razprave. Rada pa bi povedala svoje mnenje in mnenje zelenih na to temo. Uh, Mislim, da s tem protokolom, pri tem protokolu obstajajo resne težave. Bila sem poročevalka za zunanjo dimenzijo eh, reforme skupne ribiške politike in mislim, da smo uspeli doseči zelo bistvene izboljšave glede tega, kako se sprejemajo sporazumi eh, s tretjimi državami in kakšni bi morali biti v prihodnosti. Zato res ne mislim, da. Eh, da eh, je ta novi protokol eh, nek zgled tega, za kar smo se dogovorili. Eden od temeljev tega sporazuma namreč, da bi moral biti ribolov trajnosten. To je res, poleg tega so pomembne človekove pravice, o tem sta se dogovorila parlament in svet. Ehm, tudi ko je svet dal komisiji mandat, da se pogaja o novem protokolu. Namreč, mandat je bil v tem, da bi moral novi protokol spoštovati človekove pravice in da bi v njem morala biti klauzula o človekovih pravicah. Zdi se, da poročevalec eh, meni, da je v tem protokolu res vključena klauzula o človekovih pravicah, vendar pa se sama s tem ne strinjam. Če si ogledate katerikoli drugi sporazum, ki eh, ga ima, ki jih ima Evropska unija z drugimi državami, naprimer z. Mm, eh, zelen nordskimi otoki, eh, Madagaskarjem, Grenlandijo in tako naprej. V vseh teh sporazumih je zelo jasna klauzula, ki govori o izvajanju protokola in o tem, da je protokol lahko prekinjen strani obeh eh, držav, če katera od teh držav krši človekove pravice, kot je to zapisano v devetem členu Kotonujskega sporazuma ali v šestem členu pogodbe o Evropski uniji. V ostalih protokolih, razen v tem, so zelo jasni odstavki glede človekovih pravic. Tukaj pa imamo samo neko referenco na eh, sporazum, na sosedski sporazum med EU in Marokom, eh, ki govori o eh, splošni deklaraciji o človekovih pravicah ki bi morali biti spoštovane eh, na vseh ravneh. Eh, to še zaleč ni blizu eh, klauzuli o človekovih pravicah, kot te izgledajo v drugih sporazumih. Rada bi poudarila, da se to ni zgodilo kar tako, zato ker se pač ne bi spomnili na to. Komisar je vse čas poročal v odboru za ribištvo, ko smo spraševali, kako potekajo pogajanja, da obstaja ta dve odprti vprašanji. Gospodarski vidik, druga tema pa e, klauzula o človekovih pravicah. Maroko je zavrnil, da se vključi klauzula o človekovih pravicah e, na način, kot so take klauzule vključene v druge sporazume klauzula o zavrnitvi oziroma prekinitvi v tem sporazumu eh, pa omenja samo možnost, da če pride do spora eh, o kakršnikoli zadevi, ne nanaša pa se jasno na človekove pravice. Eh, torej, na ta način se ne spoštuje tisto, o čemer so se dogovorila Evropski parlament in svet. In tudi mislim, da ni na ključje, da Maroko ni želel vključiti take eh, klauzule. Lahko se vprašamo, zakaj. Eh, zelo jasno je, eh, razlog je isti kot pri prepovedi našega obiska, ko smo želeli z Ivom Vajglom in drugimi kolegi obiskati Zahodno Saharo ali južni teritorij ali kakorkoli to imenujete. Eh, takrat smo kontaktirali tudi Maroško veleposlaništvo. Eh, srečali naj bi se z eh, številnimi borci za človekove pravice in drugimi predstavniki oblasti, pa nam tega obiska niso omogočili. Zivom sva znana provokatorja, mm, če lahko tako rečem. Zakaj je torej prišlo do odpovedi? zakaj nas niso uh, izpustili oziroma nas niso spustili v Zahodno Saharo. In zakaj ima Maroko 2700 eh, km dolg zid skozi puščavo, ki eh, razmejuje okupirana in svobodna območja? Zato, ker eh, to ni demokratičen režim. Ljudi v Zahodni Sahari niso vprašali, kakšne prihodnosti eh, si želijo, ne morejo se sami odločati o svoji usodi. Eh, zelo na kratko bom zaključila. Eh, ta odbor bi rada še obvestila, da odbor za ribištvo, da je zdaj prosil za pravno mnenje eh, naše pravne službe in sicer glede tega, da Evropska unija kupuje ribolovne možnosti v gospodarskem območju Zahodne Sahare. Eh, kolikor vem, Maroko nikoli ni uh, priznal teh uh, voda Zahodne Sahare. E, mislim, da bo zaključek pravne službe tak, da bodo povedali, da gre za mednarodne vode in to je zelo pomembno, kakšen je status teh voda. To nima posledic samo za človekove pravice, ampak tudi uh, Eh, zakupovanje in lovljenje rib v teh vodah strani Evropske unije. Torej, na vse to bo vplivalo mnenje pravne službe. Sama nasprotujem temu protokolu, mislim, da je v nasprotju z demokratičnimi načeli in da ga moramo zavrniti. Hvala. Hvala lepa. Ponovno dajem besedo gospodu Predi, če želi komentirati to, kar je ravno kar slišal od gospod Levin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, oziroma gospa predsednica, razumem stališča gospod Levin. Ta stališča je predstavila že na prejšnjih sestankih. Žal mi je, in to je edino, kar želim reči, žal mi je, da nismo mogli upoštevati vseh vidikov te nove situacije povezane z pogajanjih, ki jih je izvedla komisija. Vse, kar lahko naredim sedaj, zato da dopolnim razpravo, je naslednje. Lahko vam citi citiram prvi člen protokola in bom bral. Eh, iz, ta protokol se bo izvajal v skladu z uh, prvim sporazumom uh, pridružitvenega sporazuma in tako naprej in z drugim čl, uh, členom, ki se nanaša na spoštovanje uh, temeljnih in človekovih pravic. To je drugi člen spoštovanje demokratičnih načel in temeljnih pravic iz univerzalne deklaracije predstavlja bistveni element tega sporazuma poskušal sem to predstaviti več kot, kot je naredila komisija v pogajanjih, jaz ne morem narediti. Upam, da od mene kot odporočevalca tudi ne boste zahtevali, da naredim več kot komisija. Ponavljam to, kar sem povedal pred nekaj trenutki. Menim, da so bila pogajanja, ki jih je izvedla komisija, pogajanja, ki so prinesla napredek v primerjavi z 2011 in prvi člen in osmi člen protokola sta dovolj, da zagotovita nadzor in spremljanje tega, kar se dejansko dogaja na terenu. Razumem pa, da imate drugačna mnenja in seveda bomo uh, odločali preko glasovanja. To je vse, kar lahko rečem. Hvala lepa in še enkrat najlepša hvala. Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da lahko predloge sprememb uložite do 16. oktobra opovdne. Sedaj gremo na drugo mnenje, kjer je oblikovalec mnenja tudi gospod Preda. Evropska investicijska banka in pa jamstva Evropske unije za vlaganje po odločitvi koordinatorjev, da imamo izmenjavo mnen o tem poročilu. Bomo sedaj imeli kratko razpravo tega poročila o EIB. Poročevalec gospod Preda. Gospod Preda, dajem vam besedo, da komentirate predloge sprememb in da poveste, kakšno je vaše stališče. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upam, da ne bom tako izoliran, kot sem bil prej. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da imamo možnost, da uh, izmenjamo mnenja o vloženih predlogih sprememb na moje mnenje. In eh, sedem jih je. In eh, namenjeni so tudi za odbor, eh, za, odbor eh, za proračunske zadeve. 20 jih je dalo, eh, kol, eh, 20 amantmajev so dali kolegi eh, skupina zelenih, ki predstavlja gospod Stas in vi, gospa predsednica in gospa Gres. Torej, najbolj aktivna je bila skupina zelenih, kajti dali so 13 predlogov spremem, tudi sam sem jih dal 5, gospod Deva, eh, je dal dva amandmaja. Na splošno pa lahko rečem naslednje. Precejšen del teh predlogov sprememb gre v isto smer, kar dokazuje, da naš odbor podobno razmišlja, ko gre za dejavnosti Evropske investicijske banke v tretjih državah, ki jih pokriva eh, jamstvo eh, unije. Avtorjem teh amandmajev se zahvaljujem, torej avtorjev predlogov sprememb, zahvaljujem se jim pa tudi za sodelovanje pri eh, oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb. Tako smo lahko oblikovali šest kompromisnih predlogov sprememb, pet z zelenimi, en kompromis imamo z EKR in Na kratko bom predstavil te kompromisne predloge sprememb, istočasno pa vas prosim, da jih podprete na glasovanju, kajti zdi se mi, da so to razumni kompromisi in da dejansko bogatijo predlog Evropske komisije. Kompromis, eh, ki se nanaša na financiranje EIB, eh, preko eh, finančnih posrednikov. Kompromis številka ena podarja idejo, da potrebujemo več transparentnosti za posojilne dejavnosti preko uh, finančnih posrednikov. Pri tem moramo paziti, da imajo ta posojila jasen učinek na razvoj. Zelo pomembno je, da posojila EIB podprejo razvoj zasebnega sektorja v državah eh, korisnicah in seveda, da morajo upoštevati prioritete eh, teh držav. Drugi kompromis. Banka mora sodelovati tudi s finančnimi posredniki, ki imajo dober ogled. In treba je pripraviti eh, seznam zahtev v tem pogledu. Tretji kompromis, dve stvari. Najprej banka mora ukrepiti financiranje projektov na področju zdravstva in izobraževanja in na drugi strani banka se mora osredotočiti tudi na tiste dejavnosti, kjer je dodana vrednost največja, ampak to ne sme škoditi eh, dolgoročnim ciljem naše razvojne politike kompromis številka 4 in 5, torej ta dva kompromisa govorita o kombinaciji posojil in donacij. Ta vidik se mi zdi pomembne. Najprej je treba zagotoviti, da to kombiniranje oziroma povezovanje posojil in donacij dejansko vpliva na trajnostni razvoj in ta uh, učinek um, je treba jasno oceniti. V tej prizmi je eh, to treba podariti vsake drugič. Treba je zagotoviti tudi to, da ne samo banka, ampak tudi druge mednarodne finančne eh, institucije in evropske finančne institucije spoštujejo pri tem kombiniranju ista pravila. Se pravi, da delujejo v skladu s cilji razvoja in z načeli učinkovitosti in transparentnosti. Šesti kompromis pojasnuje vprašanje podpore banki majhnim in srednjim podjetjem. Eh, Naša glavna skrb pri tem je seveda financiranje banke. Torej, banka mora okrepiti eh, zasebni sektor. Pri tem pa ne smemo izključiti evropskih majhnih in srednjih podjetij. Eh, te kompromise smo lahko oblikovali. Tudi sam sem predstavil nekaj ustnih eh, amandmajev, šestih je v celoti. In Eh, sem vas hotel tudi prositi, da podprete moje ustne predloge sprememb. To mnenje je bilo napisano v zelo kratkem času, ampak po natančnem premisleku je bilo treba določene stvari malo popraviti. Ne bom govoril o podrobnostih vseh teh predlogov sprememb, ampak recimo ustni predlog številka ena izključuje idejo, da se vključijo kriteriji Eh, upravičenosti eh, na področju eh, klime oziroma podnebja. To, kar nas pa res zanima, ni, ne želimo zakomplicirati odločanja, ampak želimo, da so vsi kriteriji na razpolago. Naj vas opozorim še na en amandma, ki sem ga predstavil, številka 39. Meni se zdi ta predlog zelo uh, pomemben. Mislim, da ni dovolj, da postavimo eh, zahteve banki, ampak da od nje zahtevamo tudi, da predstavi svoj biznis model, ki mora upoštevati tudi kriterije EU. Ob tej priložnosti bi želel izraziti svojo pod, podporo gospodu Kacinu, da se poveča znesek letnih prispevkov. Voilà. Donc, euh, en gros, c'est... Toliko na hitro. Euh, to sem vam želel povedati kot uvod v našo izmenjavo mnen. Hvala. Besedo si bom dala sama sebi, govorila bom v imenu zelenih. Mi smo veseli kompromisnih predlogov, ki jih je predstavil poročevalec. ki upoštevajo klju, eh, ključne stvari za zelene. Eh, finančni posredniki morajo izpolnjevati kriterije integritete, ki vključujejo transparentnost, boj proti korupciji, proti eh, davčnim goljofijam in morajo upoštevati tudi standarde in okoljske standarde. To je bil prvi kompromis. Dru, drugi, zdaj so investicije v zasebni sektor. Eh, so osredotočene na DVR, tudi to je bistvenega pomembna za našo skupino, zlasti v tem odboru, to je kompromis številka šest. Potem smo tudi zadovoljni, da kompromis številka pet vključuje tudi naš amandma, ki se nanaša na ocenjevanje sistemov eh, povezovanja oziroma kombiniranje donacij in pa eh, posojil. In želimo, da ta sistem dejansko vpliva na trajnostni razvoj. Poročilo je kakovostno, vendar pa določene točke niso upoštevajo. Meni se vseeno zdi, da je primerno, da te točke ponovno omenimo. In sicer v zvezi z spoštovanjem odgovornosti in pa uh, uporabe teh sredstev v državah v razvoju. Tu menimo, da bi vse investicije EIB morala biti v skladu z razvojno strategijo, ki se sprejema na nacionalni ravni. E, to e, odraža naš predlog spremembe 28. Obžalovanja vredno je, da smisel drugega dela našega amadmaja 33 ni e, upoštevan. In e, kar zadeva majhne projekte, in njihovo povezovanje v mreže na področju obnovljive hviro energije. Torej nam se zdi, da je to najboljša alternativa za eh, izogibanje socialnim in eh, ekonomskim problemom. In končno zdi se nam, da je pomembno, da se omeni določeno neskladje. Naš predlog spremembe 43 let o razkritju informacij, ki se nanašajo na dobiček Eh, je amandma, ki ga poročevalec ne podpira, čeprav je to zelo pomemben vidik in o tem so ravno kar glasovali, eh, ko so glasovali o mnenju o pranju denarja. Med dosjeji mora obstajati skladnje in zagotoviti moramo, da EIB tudi prevzame eh, svojo odgovornost na področju boja proti pranju denarja. To je zelo pomembno, to smo izglasovali tudi v zakonodajnem okviru eh, boja proti pranju denarja in eh, o tem potem ne bomo glasovali, ko bomo glasovali o jamstvu za, B, eh, za EIB in za zaključek se želim gospodu Predi v imenu zeleni zahvaliti za kakovostno upravljeno delo. Voilà. Passons, alors, parole... Euh, Sedaj dajem besedo drugim kolegom, če želite besedo v zvezi z eh, jamstvi EU za EIB, to je zelo pomembno vprašanje za razvoj. Gospod Preda, eh, ker komentarjev ni, imate besedo za zaključek. Upam, da ste tudi spremenili svoje mnenje do mojega predloga spremembe 44. Zelo cenim to, kar ste ravno kar povedali v zvezi z kompromisnimi predlogi, ki smo jih lahko oblikovali. Mislim, da smo se dotaknili bistvenega. Sedaj je seveda jasno, da se vsi ne moramo strinjati o vsaki točki, kar pomeni, da bomo ponovno morali glasovati. Sam ustrajam pri svojem stališču o predlogu spremembe 43 ampak kar zadeva 33, sem pa predlagal glasovanje po delih, a ne? Voilà, donc ça nous permettra de... Tako bomo lahko nijansirali stališča različnih skupin. Ampak vsekakor najlepša hvala za sodelovanje z, z zelenimi zlasti. Najlepša hvala. Pre, danes popovdne bomo glasovali o, o tem bo po, danes popovdne bo potekalo glasovanje in sekretarijatu se zahvaljujem za organizacijo tega. In da bo lahko vsak glasoval na podlagi dejstev. Sedaj pa izmenjava mnen o osnutku mnenja gospoda Gustavsona o letnem poročilu o stanju človekovih pravic na svetu leta 2012 in o politiki Evropske unije na tem področju. Gospod Gustafsson. Tak so hemsmik odfonda. Gospa predsednica, opravičujem se, da me ni bilo tukaj v prvem delu sestanka ampak eh, so predsedoval sem skupnemu sestanku z odborom za ribištvo. Torej, moral sem biti druge. To poročilo je uh, zelo pomembno za naš odbor. Uh, kaže, kako stvari stojijo. Mislim, da je poročilo zelo dobro. Opisno je in uh, mnenje, ki sem ga podal, se dotika določenih točk. Naj pojasnim, naprimer, eh, da Evropska služba za zunanje delovanje mora prevzeti več odgovornosti za eh, stvari, ki jih počnejo. Ko EEAS dobi mandat, mora ravnati na odgovoren način. V svojem mnenju sem tudi poudaril, da celoten sistem Evropske unije mora temeljiti na človekovih pravicah. Potrebujemo pristop, ki bo izhajal iz človekovih pravic in to v vseh kontekstih. Mislim, da je zelo pomembno uh, poudariti, da mora biti vedno tako. Uh, ko rečem v vseh kontekstih, kaj to pomeni? Ali moramo politike poenostavljati? Uh, Eh, in jih združevati, naprimer, ko gre za demokracijo, človekove pravice, enakost med spoloma. Eh, to mora biti neka rdeča linija v vseh politikah Evropske unije. Pet točk sem zapisal in eh, želim povedati, da potrebujemo orodja, ki nam bodo zagotovila možnost pristopa izhajajočega iz človekovih pravic. Povsod si moramo prizadevati za človekove pravice in enakost med spoloma. V vseh naših politikah, pri našem delu eh, je zelo pomembno, da vključujemo tudi predstavnike civilne družbe. Oni nam morajo zagotoviti informacije, kajti oni so tisti, ki imajo na razpolago veliko informacij in veliko znanja več pozornosti bi jim morali posvečati. Mi smo politiki, mi oblikujemo politike in sprejemamo odločitve, ampak civilna družba lahko zelo veliko prispeva, kajti oni imajo tisto podrobno znanje, ki ga mi kot politiki nimamo vedno. In uh, vsekakor uh, je nemogoče, da bi mi poznali uh, vsako temo v podrobnostih. Evropska unija mora veliko uh, prednost namenjati številnim področjem. Naprimer, eh, področja, kjer potrebujemo cilje, eh, naprimer, eh, ko povezujemo podnebna vprašanja s socialnimi. In mislim, da bomo šli v to smer po letu 2015. Eh, povezovati moramo eh, politična področja. Ko govorimo o podnebnih spremembah eh, in ko se odvijajo same podnebne spremembe, ima to ogromen učinek na prebivalce, predvsem revnih regij. Zelo sem vesel, vesel bom vsakih prispevkov, vseh prispevkov in informacij. Eh, veselim se sodelovanja z vami. Eh, vključene pa so tudi točke o pravicah otrok. Tega tukaj zdaj nisem vključil. Eh, pet predlogov sprememb je bilo predstavljenih k glavnemu poročilu, ne k mojemu mnenju, ampak vsekakor si želim slišati vaše mnenje. Hvala. Te, Hvala lepa, gospod Gustafsson. Je povedala gospa Žuli v norveščini. Er Tristo ljudi je tik pred obalami Lampeduze umrlo. Gre za kritično vprašanje. Gospod Martinez. Hvala, predsednica. Želel sem eh, povedati, da se nasplošno strinjam s tem, kar je povedal gospod Gustafsson. Eh, strinjam se tudi z oceno, ki jo je podal v zvezi s poročilom, z letnim poročilom o človekovih pravicah eh, odbora za zunanje zadeve. Strinjam pa se s tem tudi, kar je povedala predsednica, da bi morda tragedija pred Lampeduso si zaslužila uh, vsaj omembo uh, strani našega odbora. Poročilo odbora AFET je bilo pripravljeno pred dogodki na Lampeduzi. Mislim, da je ta stvar povezana z razvojem. Eh, dobro bi bilo, če bi mi podali kak komentar v zvezi s tem in eh, da ne bi čakali, da to storijo kolegi iz Afeta. To je zadeva, ki nas neposredno zadeva. In eh, v skladu z drugimi priporočili sem prepričan, da bi ti kot poročevalec uh, lahko uh, tudi uh, podal nek predlog, uh, ali idejo, da bi odbor za zunanje zadeve v svoje besedilo vključil tudi nek eh, strok poziv, eh, kaj ti ta dogodek eh, trka na vesti milijonov evropejcev. sam menim, da v Italiji in pa tudi uh, na splošno v družbi v Evropski uniji obstaja uh, neko nelagodje, uh, kar, ker ni soglasja na tem področju. Uh, mi kot politiki imamo odgovornost, uh, da vsaj Eh, predstavimo eh, potrebo, da eh, se na ravni Evropske unije ukrepa na način, da do tega ne bo več prišlo. Italijanska vlada se je odločila sprejeti določene ukrepe, ampak ne vem, če bodo kaj zalegli. Namreč, da bi mobilizirali tudi vojaške ladje da bi od naših obal oddalili oziroma na morju zavrnili uh, take ladje z uh, nezakonitimi priseljenci. Uh, sam zelo zaupam kolegu Gustafsonu in prosil bi ga, da bi on sam kot poročevalec iz našega odbora uh, kar najprej uh, dodal odstavek ali dva o tej temi. Eh, s tem bi izrazili svojo solidarnost in tudi svojo skrb, pa tudi zahtevo po ukrepanju. Hvala. Gospod Cortes Lastra, imate besedo. Hvala. Čestitev bi poročevalcu, gospodu Gustafsonu. Eh, želim pa podati tudi neko idejo, ki. Uh, je skladna s tem, kar je povedal gospod Martinez. Morda izgubljamo legitimnost, da bi govorili o človekovih pravicah ravno zaradi takih dogodkov. Zato mislim, da je pomembno govoriti o problemu Lampeduze. Govorili smo o protokolu kribiškemu sporazumu, ampak po drugi strani eh, smo zdaj v situaciji, ko izgubljamo eh, legitimnost, ko gre za človekove pravice. Eh, omenili ste Lampeduso, poleg tega eh, eh, se širijo ekstremne ideje v Evropski uniji, ekstremizem je v porastu eh, in po drugi strani se pa zahteva strogo spoštovanje človekovih pravic. Zahvaljujem se kolegi Gustafsonu. Mislim, da bi morali upoštevati človekove pravice bolj kot se to dogaja in omeniti tudi Lampeduzo. Mika me, da se navežem na to, kar ste rekli in sicer tako, da prosim naš sekretarjat, da ugotovi, ali bi bilo mogoče za odbor Deve organizirati delegacijo, ki bi šla na Lampeduzo in to v kratkem času. Če je to še možno, če ni, eh, imamo. E, Eh, več eh, proračunskih eh, linij, zato poskušajte najti za to, da bi bili prisotni na tako pomembnem mestu za države v razvoju. To je projekt, o katerem se bomo morali pomeniti vse koordinatorji in s koordinatorji si bomo morali pogledati tudi, ali ne bi bilo dobro pripraviti ustno vprašanje v zvezi s tem in sicer na naslednjem plenarnem zasedanju v Štrasburu gospod uh, eh, Gustafson, mislim, da moramo narediti še več, tudi uh, na področju tega poročila, uh, na področju človekovih pravic. To je tema, ki je izjemno pomembna in sedaj se soočamo z realnostjo, ki je dejansko neuzdržna. Besedo dajem komisiji, ki jo predstavlja gospa Tison. Ne, se opravičujem. Gospa Tizon, to je služba za zunanje delovanje. Merci, la Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želela bi se vam zahvaliti in tudi poročevalcu za eh, njegov pre, eh, predstavitev. Eh, Zabeležili smo si in vzeli na znanje, da mora naša služba upoštevati in vključevati človekove pravice v vse kontekste. Ko pravim, da jih je treba vključevati v vse politike, eh, mislim tudi na akcijski načrt in strategijo iz leta 2012. Eh, to je omenjeno v četrtem poglavju strategije, ki govori o človekovih pravicah v EU in izven EU akcijski načrt eh, številka 10 eh, pa govori o tem, da je treba razviti eh, pristop do človekovih pravic v vseh razvojnih politike. Naj vam dam konkreten predlog. V svojih predlogih sprememb ste predlagali nabor orodi za vključevanje človekovih pravic na vsa področja. Ta, Niz orodij smo razvili lani, lani smo pripravili tudi dokument in razvili koncept oziroma sedaj se pripravlja tudi delovni dokument. Pripravlja ga odbor EFKO, EFKO eh, sodeluje z nami. Torej, med evropskimi razvojnimi dnevi bo sklican sestanek o tem, kako vključiti človekove pravice na vsa razvojna področja, potem pa je decembra tudi forum nevladnih organizacij, s katerimi se bomo srečali, kar pomeni, da sodelujemo tudi s civilno družbo. Lani smo eh, v okviru eh, proračunske podpore sprejeli tudi osmeritve o tem, kako ocenjevati, v kolikšni meri države spoštujejo človekove pravice. In, eh, hvala lepa. Hvala lepa, ponovno dajem besedo gospodu Gustavsenu. Najlepša hvala. Zahvalil bi se tudi kolegom. Z vami delim pomisleke, ki ste jih izrazili in tudi to, kar ste povedali glede Lampeduze. Kar sta povedala gospod Cortes in Martinez, naprimer. Kot je dejal gospod Cortes, bi lahko izgubili na verodostojnosti in legitimnosti, kar se tiče človekovih pravic, če bodo ljudje menili, da imamo dvojne standarde. Zato je zelo pomembno, da ukrepamo. To bi bilo smiselno, da dodamo v naše mnenje nekaj, kar je povezano z Lampeduzo. Naj še povem, da sem zelo zadovoljen, ker skuša Evropska komisija doseči napredek eh, pri različnih orodjih v naboru orodij. Predvidevam, da komisija meni, da je dobro, da Evropski parlament povdarja, kako pomemben je ta nabor orodij. S tem je mandat komisije okrepljen. Prav tako bi povedal, da se strinjam. Res je. Človekove pravice bi morali vedno poskušati vključevati v razvojno politiko. To je povedano že v številnih dokumentih na področju razvoja politike. Ampak težava pri tem je naslednja. Ne gre za to, da se zadeve ne omenjajo v dokumentih. Težava je v tem, kako se to izvaja to, števil, to velja za številne vidike dela EU. Lahko vzamemo vprašanje enakosti spolov, naprimer. To je zapisano v Lizbonski pogodbi v dokumentih o politikah, ampak to ni težava. Težava je pogosto ta, da se zadeve ne izvajo ustrezno in sredstva niso eh, zagotovljena za ustrezno razvajanje ni pomembno le to, da zapišemo to, kar je pomembno in se o tem strinjamo, pomembno je, da to tudi izvajamo. Dejanja so glasnejša od besed, po mojem mnenju, in tako pokažemo, da mislimo resno. Zdaj pa bi se zahvalil vsem in opravičil bi se, ker bo, vas bom zdaj zapustil, ampak predsedujem drugemu sestanku, tako da moram zdaj resiti. Najlepša hvala. Hvala. Bomo nadaljevali s točko 13 na dnevnem redu. Torej, pristop EU k odpornosti in zmanjšanju tveganja katastrof v državah v razvoju. Komisarka Georgijeva je sodelovala pri tem in Margareta Wallström v Združenih narodih bo sodelovala pri tej razpravi. Zdaj pa bomo eh, razpravljali o mnenju na lastno pobudo o enaki temi in kako bi zmanjšali tveganja eh, katastrofe država kot razvoj. Pročevalec je gospod Mičel in mu bom dala kar besedo. Hvala, gospa predsednica. Dragi kolegi, oktobra je komisija izdala uh, sporočilo uh, o odpornosti, zmanjšanju tveganja katastrof ter izkušnjah iz kriz zaradi pomankanja hrane. S tem poskušamo zmanjšati eh, ranljivost držav v razvoju, posebej tistih, ki so nagnjene krizam. Sam sem to sporočilo vzel za temelj svojega mnenja, ki poudarja pristop EU pa tudi eh, komponente eh, pristopa za zmanjšanje krizam tveganja katastrof. Komisija je oblikovala akcijski načrt za države na udaru kriz za, od, za leta 2014 do 2020. V svojem mnenju sem to upošteval in povdaril, da se morajo predlogi in prednostne naloge izvajati ustrezno in učinkovito, da dosežemo napredek pri doseganju ciljev. 16. septembra letos, kot ste dejali, gospa predsednica, smo imeli izmenjavo mnen s komisarko Georgijevo, pa tudi uh, pomoč, pomočnico generalnega sekretarja OZN Margaret Wallström glede zmanjšanja tveganja katastrof in odpornosti uh, držav v razvoju. Šlo je za pomemben dogodek na katerem temelijo ideje tega poročila. Komisarka Georgijeva je dejala, da se moramo sredotočiti na najbolj ranljive osebe in skupnosti in v mnenju poudarjam prav to. V poročilu pozivamo eh, k izboljšanju ukrepov eh, za izboljšanje odpornosti. In poročilo priznava tudi izzive na področju podnebnih sprememb, povdarja pa, da se, da se je treba prilagoditi podnebnim eh, spremembam in da je to tudi potreb, treba upoštevati pri razvijanju ukrepov na področju eh, zvečevanja odpornosti. Govorimo tudi o gospodarskih izgubah, pa tudi o veliki izgubi življenj, ki je seveda še pomembnejša. treba je analizirati in um, oblikovati ustrezne ukrepe ter uh, se usmeriti na pripravljenost, preprečevanje in omilitev tako na lokalni kot na nacionalni ravni. V poročilu povdarjamo tudi to, da je treba investirati v DRR, torej zmanjšanje tveganja katastrof, saj je to stroškovno veliko bolj učinkovito, kot pa financiranje oziroma mm, nadomestilo škode po katastrofi. Azijska razvojna banka ocenjuje, da en dolar, ki je vložen v zmanjševanje tveganja katastrof v državah, ki so nagnjene katastrofam, prihrani vsaj 4 dolarje eh, pri stroških rehabilitacije v prihodnosti torej tri milijarde, eh, ki jih je porabila Kitajska za zmanjšanje tveganja katastrof, je prihranilo vsaj 12 milijard, eh, ki bi jih zahtevali ukrepi za nadomestilo škode. Pristop zmanjšanja tveganja katastrof je treba upoštevati pri razvoju prihodnih programov ter pri razvojnem in humanitarnem načrtovanju. Prav tako pozivamo komisijo ter druge akterje, da vključi zmanjšanje tveganja katastrof ter koordinira trud, da se to upošteva. Poročilo tudi priznava trud Združenih narodov, eh, desetletni program pa se bo končal leta 2015 in eh, okvir po razvojnih ciljih tisočletja, mora upoštevati hjoški okvir. Okvir po letu 2015 pa mora upoštevati odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof. Trajnostni razvoj zahteva pristop, ki temelji na celotni družbi, torej zajema lokalne organe, um, voditelje družb, pa tudi civilno družbo. Poskušamo povdariti pomen vseh akterjev pri povečevanju odpornosti, predvsem tistih akterjev, ki koordinirajo eh, in sodelujejo pri platformi, ki deluje na več ravneh, da se zagotovi zmanjšanje tveganja katastrof. Pristop, ki temelji na odpornosti, mora biti usmerjen predvsem v najbolj občutljive dele družbe in tiste prebivalce, ki živijo v delih, ki so najbolj ogroženi ter v barakarskih naseljih. Ta so še posebej občutljiva eh, za naravne katastrofe. Prav tako moramo povdariti, da države z nizkim dohodkom Eh, imajo prebivalstvo, ki ima zelo nizek dohodek, pa tudi zelo malo socialne zaščite in so zaradi tega še bolj izpostavljeni naravnim katastrofam. Zato je treba okrepiti socialno varstvo tudi v državah v razvoju. O tem smo govorili že v drugih kontekstih. Gospod predsednica, pomembno je tudi, da se s tem poročilom uh, odzovemo tudi na varnost oskrbe s hrano in tudi tu upoštevamo zmanjšanje tveganja katastrof, tako kot je povedala že komisija. Naravnim katastrofam pogosto sledijo katastrofe zaradi pomankanja oskrbe s hrano, kar vodi v podhranjenost in druge bolezni. Krize, ki nastanejo zaradi slabe oskrbe s hrano po naravnih katastrofah ali po katastrofah, ki jih je povzročil človek od, od 80-ih let dalje, 50 do 60 takšnih kriz se je pojavilo po, na leto po letu 2000. Zaradi naravnih tveganj uh, ima to vpliv na kmetijstvo in na pridelke in v poročilu poudarjam, da se je treba osredotočiti na izboljšanje eh, varne oskrbe s hrano in da je treba to vključiti v načrtovanje programov za naprej. Več študij je pokazalo, da lahko privrčujemo kar nekaj sredstev, če evropske institucije in države članice uskladijo svoje razvojne in humanitarne dejavnosti. Potrebno je tudi uskladiti Eh, trud na področju odpornosti med eh, nacionalnimi organi, mednarodnimi institucijami, nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, ki morajo vsi sodelovati, pa tudi zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in civilna družba. Vsi ti lahko bistveno prispevajo k izboljšanju eh, tega. Prav tako je treba nasloviti neustrezno rabo sredstev na tem področju. Gospa predsednica, mednarodne organizacije in eh, institucije EU lahko dosežejo bistven napredek, vendar pa je nujno eh, poudariti tudi odgovornost nacionalnih vlad, da izboljšajo varnost svojih državljanov. Partnerske države morajo zaradi tega imeti močne politične zaveze, eh, da podpirajo in izvajo dejavnosti, ki izboljšajo odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno, saj nam daje možnost, da Evropski parlament ima mnenje o eh, pristopu komisije in pristopu, ki temeli na odpornosti, ki eh, je velik del razvojne politike. Upam, da bomo s tem izboljšali odpornost in dejavnosti na področju zmanjšanja tveganja katastrof in da bomo dosegli napredek, še posebej, ko se bližamo v dobju po letu 2015. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Hol. Najlepša hvala. Hitro bom morala zapustiti to sajno dvorano, se moram na drug sestanek, tako da ne bom podaljševala razprave. Mislim, da gre za izvrstno poročilo, ki je zastavljeno zelo široko in pokriva vrsto pomembnih tem, kot naprimer pomembnost eh, koordiniranja razvojne in humanitarne pomoči. Osredotočila bi se na tri področja, kjer bi morda lahko segli še nekoliko dlje. Gospod Mičel je govoril o pomembnosti vloge civilne družbe in organizacij civilne družbe. Mislim, da je to nekaj, kar bi res morali povdariti. Mislim še posebej na občutljive države, kjer uradnih struktur sploh ni in za te države je to zelo pomembno, če pomagamo skupnostim da preživijo katastrofe in da razvijajo ustrezno odpornost na katastrofe. Gospod Mičel je tudi omenil povezavo med naravnimi katastrofami in varno oskrbo s hrano. Če govorimo o eh, malih kmetih, bomo že naredili veliko. Prav tako bi morda upozorili na pomembnost malih živinorajcev. Eh, v V parlamentu smo razpravljali tudi o pašništvu in o tem, koliko lahko takšni kmetje m, mm, prispevajo k varni oskrbi s hrano, naprimer na področju zagotavljanja mleka ali kaj podobnega. Torej, pri kmetih, ki se ukvarjajo s pašništvom, eh, moramo povdariti, da tudi ti kmetje lahko bistveno prispevajo eh, pri takšnih vprašanjih. Torej, pri državah v razvoju je to ključnega pomena. Prav tako ne smemo pozabiti na vlogo, ki jo imajo razvite države, naprimer pri boju proti podnebnim spremembam. Tu imamo vsi skupno odgovornost. To, kar mi počnemo pri nas v Evropski uniji, je močno povezano eh, z našo sposobnostjo, da zmanjšamo tveganje za katastrofe v državah v razvoju. S tem so povezane podnebne spremembe. In to je vse bolj dokazano, kot eh, potrjuje tudi poročilo IPCC. To je torej del naših odgovornosti. Odgovorni pa smo tudi za financiranje, saj imamo določene zaveze. 100 eh, milijard na, do leta 2020 bi morali zagotoviti. Gre za odlično poročilo, ki pokriva res vrsto pomembnih tem. Hvala najlepša hvala gospod divjak hvala gospa predsednica pravzaprav nisem želel povedati veliko ne ne nisi še ti na vrsti gospod deva je prvi um, hvala gospa predsednica najprej bi čestital gospodu mitchellu za izvrstno poročilo poročilo. Žal sem sam imel izkušnjo eh, na tem področju in se videl, kako je tsunami zadev hišo na Šrilanki. To sem opazoval z balkona in pred nekaj časa sem ugotovil, kaj se zgodi, če eh, uvrstite nesreče v različne kategorije. Imamo potrese, tsunamije, eh, zemljske plazove in druge katastrofe, s katerimi smo se soočali v zadnjih nekaj letih. Vseh, pri vseh teh katastrofah se zgradbe porušijo in potem se ne zgodi kaj veliko, če se takšnih stavb ne more ponovno postaviti. Haiti je verjetno najboljši primer za to. Trajalo je skoraj 18 mesecev, preden so bile Eh, odstranjene ruševine vseh zgrad, ki so se porušile. Seveda eh, je treba zagotoviti nujno pomoč, hrano, vodo, oskrbo zdravstveno pomočjo in pomoč ljudem, ki jo potrebujejo. To se je zgodilo v Bangladešu. V Bangladešu je trajalo 8 dni, dokler nis, eh, ko so odkopavali eh, ruševine in reševali ljudi izpod ruševin in že po dveh tednih so našli osebe, ki so bile še žive. Ampak sprašujem se, zakaj je trajalo toliko časa, preden so odstranili ruševine. Ampak odgovor je preprost. Takšne države nimajo zmožnosti za hitro odstranjevanje takšnih ruševin. Če bi imele boljše zmožnosti, naprimer helikopterja za dvigovanje ruševin bi bila pomoč hitrejša. To bi pomagalo tudi pri pakistanskih poplavah. 14 milijonov ljudi je ostalo brez domov. Pakistanske zračne sile niso imele možnosti, da bi odstranile ruševine velika drevesa, ki so bila porušena eh, in porušeno infrastrukturo ter da bi tako zagotovile pomoč pri ponovnem postavljanju infrastrukture. Po mojem mnenju je eden izmed ključnih dejavnikov hitrega odziva ta, da imate sposobnost hitrega odstranjevanja ruševin, še posebej naprimer helikopterjev, lahko, s katerimi lahko odstranjujete ruševine. Kako pa bi zagotovili, da helikopteri pridejo tja v 24 urah, pa je drugo vprašanje. Pri načrtovanju odziva na katastrofe moramo zagotoviti porazdelitev helikopterjev po vsem svetu ter usposobljeno osebje, ki se lahko hitro odpravi na področje, ki ga je prizadela katastrofa. Gre za logistično vajo, o kateri bi želel, da poročevalec se zmisli. Hvala. Gospod Neustr. Hvala, gospa predsednica. Rad bi se priključil besedam govornikov, ki so spregovorili pred mano. Gre za zelo dobro poročilo gospoda Mičela. Dva cilja bi morali doseči. Prvič, odpornost držav v razvoju na krize, ki nastane zaradi pomankanja hrane, to bi bilo treba izboljšati in drugič države v razvoju rabijo pomoč in podporo, da si opomorejo zaradi kriz, zaradi pomankanja hrane. Prav tako se je treba osredotočiti na, uh, na, na razloge, zaradi česar so se take krize razvile. moramo uh, se navezati tudi na zvezo Agir, globalno zavezništvo Agir, ki uh, ima na voljo analizo vzrokov, pa tudi kakšno bi moralo biti posredovanje EU in oblikovanje prednostnih nalog. Uh, Razlogi za težave v afriškem rogu so, vsi vemo, slabo politično vodenje, uničevanje okolja, konflikti zaradi virov, kot naprimer voda in zemlišča, ter konflikti zaradi uporabe zemlišč. Drugi razlog, ki ga ima Agir za Sahel, govori o varstvu okolja in eh, o spremljanju razmer na trgu. Leta 2013 so bili pridelki v Sahelu dobri, ampak cena hrane je bila previsoka za številna gospodinstva. Razlogi, naprimer zaradi hudih suš ali poplav, zaradi katerih pridelki niso eh, tako dobri, so podnebne razmere. To pa bi morali omiliti s političnimi ukrepi, naprimer eh, z, ukrepi, ki nam jih ponujajo svetovna zavezništva na tem področju. Prav tako moramo paziti na to, da se držimo ciljev in da zagotovimo sodelovanje zasebnih investitorjev. Moramo zagotoviti dostop do zelnišč in vode in um, tega podjetja ne bi smela oteževati. Naložbe so smiselne takrat, ko jih lahko prebivalstvo izkoristi, da se izboljša socialna situacija. Uh, in uh, imate trajnostno rabo virov. Poročilo komisije govori tudi o javno-zasebnih partnerstvih, kot naprimer Global Alliance for uh, Food and Nutrition Security. Takšen koncept so močno kritizirali saj so investitorji eh, multinacionalni koncerni kot naprimer Monsanto. Zaradi eh, takšnega pristopa so na izgubi mali kmetje v Afriki. Pogosto pride do zadolževanja. Enako velja tudi za nakup semen in uh, mali kmetje tako nimajo na voljo dovolj vode, saj se iz, iz zemljišča izkoriščajo za monokulture. Zasebni investitorji so nujni, ampak ne moremo pričakovati, da bo trg eh, upošteval in izvajal naše cilje, ki smo si jih zastavili. Javno-zasebna partnerstva pa ponujajo možnost, da Eh, z naše strani oblikujemo določene naloge in jih poskušamo doseči. Naprimer, eh, to, da se morajo eh, podjetja držati tega, kar so se zavezala pri investicijah in tudi zagotoviti ustrezno transparentnost. Pri zasedanju držav AKP in EU so se številni predstavniki držav pritoževali, da so pogosto naleteli na težave pri sredstvih in pri pogajanjih eh, z EU. Je pa tudi naša odgovornost pri zavezništvu, da podpiramo naše partnerje. In naj za konec še navedem kratek primer, o katerem bi bilo smiselno razmisliti. Gre za Njango, živinorejko iz Kenije. Govorila je znano novinarko o tem, kakšna je razvojna in nujna pomoč in kakšna bi morala biti. Gospe Amar je bilo vseeno. Rekla je, nam je vseeno, odkot pride denar. Ali pride denar eh, iz eh, sredstev za zmanjšanje nevarnosti katastrof zaradi boja proti podnebnim spremembam ali pa iz kakšnih drugih sredstev. Nam je pomembno le to, da lahko živimo uh, mirno, svobodno in dostojanstveno. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Taylor, imate besedo. Okay, well, hvala lepa. No, bom pokazal malo navdušenja na začetku. Mislim, da je to res, res zelo dobro poročilo. Najlepša hvala, gospod Mitchell. Mislim, da kar zadeva agendo po letu 2015, se vsi vedno bolj zavedamo o tem, da je treba povezovati cilje eh, trajnostnega razvoja z izkorinjanjem revščine. Ta koncept odpornosti in pa zmanjšanja posledic nesreč, je treba ugraditi v cel proces, zato ker to igra pomembno vlogo pri doseganju ciljev. Najlepša hvala še enkrat, odlično poročilo, podprli ga bomo. Hvala lepa. <clears throat> Hvala. Besedo dajem Evropski komisiji, ki jo predstopa gospa Elena Jonet, Denisa Elena Jonet ali pa Dominika Albea. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Dovolite mi, vi in pa vsi spoštovani člani tega parlamenta, ki so se odeležili eh, razprave, da tudi sama pohvalim to poročilo, ki podarja odpornost, pri tem pa upošteva logiko komisije, da je eh, treba združiti sredstva za te namene. Najprej eh, je komisija objavila sporočilo, v katerem smo tudi govorili o širšem konceptu odpornosti in v tem odličnem eh, poročilu beremo tudi o tem, da je zmanjšanje nevarnosti za nesreče pomemben del koncepta odpornosti. Naj vam povem še nekaj in mogoče to predstavlja tudi simbolično vrednost. Prva obveza po potrditvi akcijskega načrta junija, torej prvi, prvi projekt, ki je dobil sredstva pod, na, eh, pod rubriko akcijskega načrta, je bil izveden na področju zmanjšanja nevarnosti nesreč na Pacifiku. In to ponazarja naš pristop. Zmanjšanje nevarnosti nesreč eh, podnebne predstavljata velik eh, predstavljata eh, pomembno mesto v akcijskem načrtu, ki je bil sprejet junija po sprejemu spleto, pardon, sklepo sveta. Uh, Potem pa še nekaj podrobnosti, ki so tudi bile omenjene v razpravi. Najprej, kar zadeva obdobje po letu 2015. Res je, komisija je podprla in še podpira razpravo treh delovnih skupin sveta in sicer skupine VIP, in KODEF in KONUN. Sporočilo o obdobju po letu 2015 je zelo jasno. Komisija želi doseči konsens. Eh, konsenza želi samo en eh, postopek, eh, ki bi združeval cilje trajnostnega razvoja in pa tisočletne razvojne cilje. To je izraženo že v sklepih sveta. Ravno tako želimo, da se upošteva krhkost ki, in randljivost, eh, ki je prisotna in grozi več kot 30 državam. In želimo, da to upoštevajo tudi vlade. Eh, zahvaljujem se vam tudi zato, ker ste pri, eh, priznali pomen koordinacije držav članic. ki bo izboljšalo delo na terenu. In To je povezano tudi s skupnim programiranjem. Več kot 30 držav, ki so izpostavljene različnim naravnim nesrečam, je sedaj predmet razprave. Nekaj je bilo že podarjeno v razpravi, ampak še enkrat želim podariti to vprašanje in sicer gre za vlogo nacionalnih vlog in njihove politične zaveze. Istočasno pa je tu tudi podpora, ki jo zagotavljamo preko. Uh, programov pomoči v, in pri zagotavljanju in izvajanju programov pomoči najbolj ranljivih državah se držimo načela, najpomembnejše je, da se pri tem ne dela še večja škoda. Prav gotovo bomo vaše poročilo upoštevati tudi pri eh, nadaljem delu. Res je, nesreče lahko še poslabšajo situacijo držav, ki so že ranljive. Primer Haitija je dober primer. Prav tako pa moramo na eh, krhkost in pa odpornost gledati kot na dve dimenziji na isti strani eh, ranljivosti. Vsi drugi dejavnosti Eh, in vsi dejavniki morajo biti upoštevati, ne samo eh, konflikti in pa naravne nesreče. Naj vas eh, spomnim še na naslednje. Regionalni pristopi so povezali tudi s pristopom cele EU. Povezani so tudi s širšimi regionalnimi strategijami, ki so potrebne tudi na humanitarnem področju. Partnerstvo, zasebno javno partnerstvo, to je pomemben del našega dela. Vem, da veste, da komisija pripravlja sporočilo o zasebnem sektorju. Intervencije v teh državah morajo upoštevati tudi iste vidike, ki so bili omenjeni prej. Naj vam še enkrat zagotovim naše delo na tem področju uh, je delo, ki želi in ki je usmerjeno k ciljem. In zato želimo racionalizirati tudi naš pristop na področju upravljanja projektov in projektnih ciklusov. In sedaj smo v zelo pomembnem trenutku procesa programiranja, kaj ti želimo na samem terenu pomagati tistim državam, ki jih eh, nesreče najbolj prizadevajo in ki so tudi najbolj izpostavljene nesreča. Gospod Mičel, imate besedo za zaključek. Uh, Hvala, zelo na hitro bom zaključil. Samo zahvalil bi se kolegom za zelo prijazne komentarje. E, mislim, da e, skupnim delom lahko dejansko nekaj dosežemo. Hvala e, za vašo pripravljenost. Veseli me ta podpora prek skupin. Fiona Hall je omenila odgovornost razvitih držav. To je res. To je tudi del tega vprašanja. Potem upošteval bom tudi to, kar je povedal Nirš o helikopterih. eh, slabo lokalno vodstvo in na slabi pogoji, to je vse odgovornost za nedejavnost. Tudi to podpiram, kar je bilo rečeno o javno-zasebnih partnerstvih. Potem izkoreninjenje revščine, to je omenjal gospod Taylor. E, mislim, da bi morali tukaj proaktivno, ne samo aktivno ukrepati. Tudi komisiji se zahvaljujem uh, za vse navezave, za vse omembe uh, in za njihovo poročilo. Uh, pomen vsega tega je, da se eh, hitro, mogoče hitreje kot mislimo, bližamo obdobju po letu 2015. Eh, mislim, da bi lahko v to agendo po letu 2015 vgradili eh, preprečevanje tveganja nesreč. Ne lahko bi evropske institucije delale skupaj z Združenimi narodi Eh, tukaj smo na zadnjem sestanku imeli komisarko in generalno sekretarko in eh, mislim, da bi lahko s sodelovanjem tudi veliko dosegli. Hvala kolegom za podporo, za njihove komentarje. Tukaj moramo doseči soglasje eh, in resnično moramo ukrepati, kajti to se nam bo poplačalo v prihodnosti. Hvala, gospod Mičel, za zelo dobro poročilo. Predloge sprememb morate vložiti do 15. oktober ob 17. uri. Jutri. Glasovali bomo pa 5. novembra. Sedaj bomo glasovali. Prosim vas, da pripravite svoje glasovalne kartice in bomo najprej izvedli poskus. Glasujemo. Monsieur Taylor. Gospod Taylor, nima kartice. Se opravičujem, nimam kartice pri sebi. E, vas bomo e, upoštevali, ko boste glasovali ročno z dviganjem. E, Še vedno mi manjka devet ljudi. Devet ljudi nima kartic, prosim, pripravite svoje kartice, dajte jih iz žepov in bomo naredili preizkus. 17 stvar dela. Še en manjka. Ok, lepo teklo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Dobro je, v redu je, krasno. Sedaj bomo glasovali o mnenju gospoda Deve. Predlog spremembe 8 po delih, prvi del za, proti, zdržani in sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Preverimo preverimo. To je osem, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet je z enim glasom. Predlog spremembe ena za, proti, zdržani, sprejet devet za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe dva za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejet, deset za, proti, vzdržani, sprejet, enajst za, proti, Proti, zdržani, sprejet. Amandma 12.2. Proti, zdržani, sprejet. Preverjamo. Prav. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne dela.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 enako število glasov za in proti. Amandma 4. Amandma 4 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, zdržani, sprejet. 6 za, proti, zdržani, sprejet. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 13. 13.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 10, 10 plus 1, 11, prejet. 13 za, proti, zdržanje, sprejet. 14 za, proti, zdržanje, sprejet. 15 za, proti, zdržanje, bi rekla zavrnjen ampak bomo raje preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Res je, z enim glasom. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. Z enim glasom najbrž. 17 za, proti, zdržani, sprejet. Bomo preverili. Z glasujemo o 17. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjenje z enakim številom glasov 18 za, proti, zdržani, sprejet, 19 za, proti, zdržani, sprejet, 20 za, proti, zdržani, sprejet, 21 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, bom preverila. Glasujemo o amantmaju 22 sedaj. En glas manjka. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za. Proti zdržani. Zavrnjen. Sedaj bomo glasovali z dvignenimi rokami eh, o spremenjenem mnenju. Kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Sprejeto je mnenje in bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 21 glasov za, 2 proti, nihče se ni vzdržal, s tem je mnenje eh, sprejeto in čestitamo poročevalcu. Bomo sedaj glasovali o mnen, mnenju gospoda Prede. Ena za, proti. Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe. 28. Za? Proti? Kdo se je vzdržal? Bomo preverili. 28. Preverjamo. Se opravečujem. Elektronsko glasujemo za 28. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis e, številka ena. Kompromis številka ena za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis dva za. Proti. Zdržani. Sprejet. Amandma 3 za, proti, vzdržani sprejet. 33 po delih, prvi del za. Pardon, kompromis 3. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejet. 33 po delih, prvi del za. Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del. 33. drugi del. 33. Se opravičujem. 32 je brez predmetna. Želite, da še enkrat začnemo od začetka? 33, drugi del za. Proti, kdo se je vzdržal, zavrnjen. 5 za. Proti, vzdržani, sprejet. V svežnju, ne vem, če je to pametno se strinjate, da bi glasovali v svežno od 6.34.78? Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeti so ti predlogi spremem. Kompromis 4 za? Proti? Zdržani? Sprejet? 9 je sedaj brez predmetov, 35 je brez predmeten, 5, eh, kompromis 5 za. Proti? Zdržani? sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, Zdržani? Sprejet. 12 za. Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 6 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 41 za. Proti? Zdržani? Sprejet. Ustni predlog 1 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 42 za, proti, zdržani, bom preverila. Gl 40 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejet or, eh, ustni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržan in sprejet. 16 za, proti, vzdržan in sprejet. 17 za, proti, vzdržan in sprejet. 18 za, proti, vzdržan in sprejet. 19 za, proti, vzdržan in sprejet zdržani sprejet. Ustni predlog spremembe številka 3 za, proti, zdržani sprejet. Ustni predlog 4 za, proti, zdržani sprejet. En, 22 eh, eh, za, proti, zdržani sprejet ustni predlog 5 za, proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani sprejet, ustni 6 za, proti vzdržani sprejet, 26 za, proti vzdržani sprejet, 27 za, proti vzdržani sprejet sprejet. 43 za, proti. Prvi del se opravičujem, bomo še enkrat začeli. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, o, e, je sedaj brezpredmeten. 44 za, proti, zdržani, zavrnjen. 45 za, proti, zdržani, zavrnjen. 46 za, proti, zdržani, sprejet. 47 za, proti, zdržani, sprejet. 48 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj bomo glasovali za tako spremenjeno mnenje z dvigovanjem rok za. Proti, zdržani, sprejet. To elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. In čestitamo poročevalcu. Takole. Alors, euh, voilà. voilà, et ensuite. Euh, 16. točka na dnevnem redu, okvir za podnebne in energetske politike do leta 2030. To je zadnja točka današnjega dnevnega reda, zadnja vsebinska, zelo pomembna točka. Govorili bomo o osnutku mnenja, ki se nanaša na eh, podnebne in energetske politike do leta 2030. Envi in ITRE sta pristojna odbora. oblikovalec mnenja je gospod Neuser in gospodu Neuserju dajem besedo, da nam predstavi svoje mnenje. Prav, Najlepša hvala, gospa predsednica. Vedno je tako, tako kot v cerkvi, eh, da se po glasovanju eh, kar nekaj poslancev odpravi domov, ampak ni še konec sestanka. In žal imam samo malo časa na voljo, da predstavim to, eh, kar imate za pomembno, envi in itre. Gre za kratko eh, mnenje in lahko ga je predstaviti. Negativne, negativni učinki podnebnih sprememb vplivajo predvsem na države v razvoju in države v razvoju. Uh, so tiste, ki eh, so pravzaprav najmanj prispevale k podnebnim sprejemam, so pa najbolj prizadete. Mi kot industrijske države imamo odgovornost in zato eh, moramo tudi bolj ukrepati pri boju proti podnebnih sprejemah in zmanjšati im emisije toplogrednih plinov. Tri cilje bi navedel, ki se povezujejo mm, do leta 2020. Zmanjšanje toplogrednih plinov do, za 50 odstotkov povečanje odstotka obnovljivih virov energije za najmanj 40 eh, odstotkov in potem učinkovitost izrabe energije za 30 odstotkov. Evropska unija in države članice bi morale subvencije za fosilna goriva postopno ukiniti. Zdaj smo slišali, da moramo nadmeniti več podpore za jedrsko energijo, eh, ampak in eh, kakšna fosilna govorja, ampak mislim, da potrebujemo zdaj z drugačno paradigmo. Moramo vključiti, eh, olajšati vključevanje obnovljivih virov energije. Biogoriva pa so za države razvoja vse bolj problematična. Zato bi rad predlagal, da po letu 2020 nimamo več nadaljnih evropskih ciljev za biogoriva. In še za konec državam članicam. Eh, države članice moramo spomniti na njihove lastne zaveze Eh, pri podnebnih spremembah in eh, morajo se zanašati na lastna sredstva in ne posegati po eh, sredstvih za razvojno pomoč. Hvala. Najlepša hvala. Zelo pomembno je, da imamo ta okvir za podnebne in energetske politike do leta 2030. Se želi kdo javiti k besedi? Nihče. V tem primeru čestitam gospodu Nojzerju za zelo energetsko poročilo. Zdaj pa predajem besedo komisiji. Yes, thank you, Madam Chairman. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Nojzerju za pozitiven prispevek. Za nas eh, je to zelo pomembna tema iz dveh razlogov. Najprej mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah eh, so zelo pomembna. COP 2015 in Pariz 2015 sta pred nami. Evropa potrebuje eh, neko skupno stališče, kako bomo prispevali k pogajanjem leta 2015. Zato je prispevek k tej zeleni knjigi, prispevek Evropskega parlamenta zelo pomemben. Marca drugo leto bo Evropski svet razpravljal o tem in sicer na osnovi predloga komisije predsednik Varoso je rekel, eh, ko je govoril o stanju v Uniji, da bo do konca tega leta komisija tudi predložila predloge. Še en razlog, zakaj je to pomembno, pa je domača perspektiva. Mm, eh, pri energetiki govorimo o dolgoročnih investicijah, o čezmejnih povezavah. To so dolgoročne investicije. Eh, zato potrebujemo tudi neko dolgoročno predvidljivost in pa varnost za investitorje. Komisija zato meni, da je to zelo pomembna tema. Ehm, zato se zahvaljujemo odboru za razvoj za njegov prispevek. Hvala. Merci beaucoup. Je redonne la parole à monsieur Neusser. Hvala. Besedo ponovno predajam gospodu Neusserju za zaključek. Um, nach den Komplimenten von der Vorsitzenden po komplimentih predsednice in po komplimentih komisije pa mi sploh ni treba nič več reči. Hvala. Merci. Hvala. Eh, rada bi vas še obvestila, da lahko predloge spremem vložite do 15. oktobra opovdne. Eh, najprej bi vprašala še, če imate kaj podrazno, če ne. Eh, naj pa povem, da bo naslednji sestanek 4. novembra ob 3. in 5. novembra v sredo od 9. do pol enih in od 3. do pol sedmih zvečer. Vsem se zahvaljujem za vašo prisotnost in eh, za vašo vključenost v naše delo in se vidimo k malu. Nasvidenje.